Dobro jutro vsem. Mislim, da moramo začeti. Torej, mislim, da bomo morali začeti tudi zato, ker bomo ob desetih imeli glasovanje. No, ne tu upadam. Eh, abbiamo. Eh, ospite questa mattina. Danes dopoledne imamo v naši sredini gosta, to je minister Imantas Sinkevičius, ki je litovski minister za promet in komunikacije in predsedujoči svetu Evropske unije v tem trenutku. Minister bo z nami naslednjih 40 minut. In zato bi mu najprej rada izrekla dobrodošljico. Upamo, da je pred nami šest zelo dejavnih mesecev. Prepričana sem, da bodo taki. Mi bomo prihodni teden v ponedeljek v imenu odbora ITRE tudi v Litvi, tako da se bomo prvič srečali tudi pri vas doma. Dobrodošli torej Gospod minister, beseda je vaša za deset minut. Dziękuję Jums, gerbiama pirmininkė. Najlepša hvala, gospa predsednica. Spoštovani člani in članice odbora, hvala za priložnost, ki ste mi jo dali, da vam danes predstavim prenosne naloge litovskega predsedstva na področju telekomunikacij. Najprej bi se rad zahvalil našim eh, kolegom iz irskega predsedstva, ki so predsedovali pred, nam, še poseb, pred nami. Še posebej se zahvaljujem gospodu Rebitu in njegovi ekipi. Z vašo spodbudo in pomočjo so uspeli zagotoviti velik napredek pri pomembnih temah, ki so zelo relevantne za Evropo. Litva je prva od treh baltskih držav, ki prevzema predsedstvo sveta. Leta 2004, pred manj kot desetimi leti, smo bili priča preobratu v zgodovini naše države. Litva je postala polnopravna članica Evropske družine. Rad bi povdaril, da bo Litva poskušala zagotoviti stabilen zakonodajni proces, pošteno bo delovala in sodelovala z vsemi deležniki v tem procesu. Priznavamo ključno vlogo Evropskega parlamenta pri sprejemanju odločitev, še posebej potem, ko je bila sprejeta Lizbonska pogodba. Tekom našega predsedovanja si bomo prizadevali za konstruktivno, učinkovito sodelovanje, ki bo uprit vsem stranem, še posebej sodelovanje z odborom ITRE. Povrniti želimo zaupanje v evropsko gospodarstvo, spodbujati rast, zaposlovanje in enotni trg. Zagotoviti želimo finančno stabilnost in okrepiti Evropsko unijo kot globalni primer odprtosti in varnosti. Tekom našega predsedovanja si bomo prizadevali za razvoj kredibilne, raztoče in odprte Evrope. Kot vemo, trio irskega, litovskega in grškega predsedstva predstavlja trio, ki bo kot zadnji delal s tem kolegijem komisionarjev, komisarjev in eh, s tem Evropskim parlamentom. Časa ni veliko, Odločiti se moramo o številnih dosjejih. S našimi partnerji v triju sodelujemo za zagotavljanje kontinuitete, eh, jasnih prioritet in učinkovitosti. Na področju telekomunikacij kredibilna, raztoča in odprta Evropa pomeni, da se moramo osredotočiti na vzpostavitev dinamičnega, enotnega evropskega digitalnega trga. Naj vam sedaj predstavim okvir, v katerem bomo delali. Prvo kot prvo prizadevali si bomo za zgodni dogovor s svetom in parlamentom o čezevropskem eh, telemokracijskem omrežju in smernicah za to omrežje. Novo besedilo o smernicah TNT-le je bilo predstavljeno konec maja. Danes pa bo vaš odbor glasoval o tem besedilu. Veseli me, da imamo enaka stališča v povezavi s tem besedilom. Upam, da bomo lahko po vašem današnjem glasovanju sodelovali z vašim poročevalcem, gospodom Tošenovskim, tako da bi dosegli dogovor že ob prvi obravnavi besedila. Prizadevali si bomo za vzpostavitev eh, varnih, zanesljivih in preprostih spletnih transakcij, ki bodo spodbudile trg e-storitev. Ministrom na junijskem svetu za promet, telekomunikacije in energijo sem jasno povedal, da je uredba za, za elektronsko identifikacijo in skrbniške storitve uredba, ki za nas predstavlja prioriteto. Jasno je seveda, da nas čaka še veliko dela, če želimo razrešiti vse pomembne zadeve v povezavi s tem predlogom, še posebej, kar se tiče načel eh, zanesljivosti, zaupanja in interoperabilnosti. Upam, da bomo dobro sodelovali z vašo poročevalko, gospod Marito Ulskok. Upam, da bomo zagotovili pozitiven in konstruktiven dialog pri tej pomembni temi. Zagotovili bomo napredek v svetu, še preden bo vaš odbor o tem predlogu glasoval septembra. Na to nameravamo začeti s pogajanji s parlamentom tekom našega predsedovanja. Dosegli bi radi dogovor ob prvem branju. Kršitev elektronskega prostora je vedno pogostejša grožnja, ki se širi po celotnem sektorju telekomunikacij ukrepi za minimiziranje te grožnje morajo biti sprejeti na eh, ravni Evropske unije, če želimo imeti eh, pravo digitalno gospodarstvo, če želimo zagotoviti zanesljivost omrežji, eh, pa tudi infrastrukture. Zato želimo doseči napredek na področju direktive o mreži in informacijski varnosti. Identificirati želimo ključna tveganja, izzive, priložnosti in druga vprašanja, ki so povezana s spletno varnostjo. Poleg tega bomo v svetu želeli doseči napredek v zvezi s predlogom o uredbi o zmaševanju stroškov pri vzpostavljanju širokopasovnih komunikacij. Želimo povečati učinkovitost elektronskih komunikacij, zmanjšati eh, stroške razvoja in izboljšati delovanje notranjega trga za elektronske komunikacije. Če želimo zagotoviti splošni dostop za internetne storitve, potem mora, mora biti spletna, spletne vsebine eh, na voljo tudi eh, tistim invalidnim osebam. Zato uh, želimo doseči napredek tudi v zvezi direktivo o dostopnosti strani organov javnega sektorja če želimo doseči trajnostne razvojne cilje Evrope 2020, moramo pregledati uredbo o Evropski agenciji za globalni navigacijski satelitski sistem. To je zelo pomemben izjiv, ki ga imamo. Predsedstvo si bo prizadevalo za skupen pristop v svetu. Pri tem je seveda zelo pomembno, da sodelujemo z vami, gospa predsednica, glede na to, da ste poročevalka na to temo. Veselimo se že našega skupnega dela pri tem dosjeju čakamo tudi na predlog komisije o enotnem evropskem trgu za telekomunikacije. Pri tem, ko bomo poskušali identificirati izzive in cilje tega predloga in premostiti ovire, ki se bodo pojavljale na naši poti pri zagotavljanju eh, stabilnega enotnega digitalnega trga, bo komisija upoštevala eh, vsaj upamo, vse teme, ki smo jih izpostavili na junijskem svetu za telekomunikacije. Na to pa bomo uh, upoštevali tudi mnenje držav članic na Evropskem svetu oktobra. To bo dobra priložnost za to, da poudarimo pomen digitalne agende za uh, trg storitev in za MSP-je. Vse skupaj je namreč povezano z inovacijsko politiko Evropske unije. V sodelovanju z Evropsko komisijo bo Litva organizirala konferenco IKT 2013 v Vilni v novembru. Ta velika konferenca bo povdarila vprašanja povezana eh, z informacijskimi in komunikacijskimi tehnologijami. Upamo, da boste skupaj z drugimi deležniki tudi vi sodelovali pri tej konferenci. Naj počasi zaključim. Upam, da bomo lahko z vašim odborom dobro, konstruktivno sodelovali. Čaka nas namreč veliko dela. Imamo skupne cilje, kredibilna, rastoča in odprta Evropa. Veselim se že sodelovanja z vami. Najlepša hvala. Seveda sem pripravljen odgovarjati na vaše vprašanje. Grazie. Hvala, gospod minister, za vaš prispevek. Zdaj pa prisluhnimo še prvim odzivom kolegov. Pilar del Castillo je koordinatorka Evropske ljudske stranke v okviru odbora ITRE. Pilar, izvoli. Najlepša hvala, gospa predsednica. Dobrodošli, gospod minister, v naši sredi, v našem odboru. Brez dvoma bomo konstruktivno sodelovali. Upam, da se tukaj pri nas počutite kot doma in da se boste tako počutili vsakič, ko nas boste obiskali. Mi vas bomo sprejeli z odprtimi rokami. Veliko dosejev imate na mizi in vprašanja, ki jih obravnava ta odbor, so zelo raznolika. Govorimo o eh, industriji, o telekomunikacijah, o IKT in o drugih zadevah. Sami ste odgovorni za telekomunikacije in to področje je področje, na katerega se boste osredotočili na koncu mandata. Danes bomo komisarki Krsovi povedali prav to. Vsi morajo biti dobro obveščeni, zagotavljati moramo dobro komunikacijo in govoriti o teh temah. Pogledati si moramo vprašanja povezana s skrbniškimi storitvami, s ponudniki skrbniških storitev, pogledati si moramo druge pomembne zadeve. In kot ste dejali, nas čaka delo tudi na področju naprimer satelitske tehnologije in komunikacij. Vse te teme so med sebojno povezane. Imamo direktivo o e, kibervarnosti, o skrbniških omrežjih in ta vprašanja so izjemno pomembna tudi v javnosti, pa ne zgolj v Evropi, ampak tudi onkraj naših meja. Veliko dela nas, tukaj, nas torej čaka. Včeraj smo govorili naprimer o eh, računalništvu v oblaku. To stališče parlamenta ni zakonodajne narave, ampak je vseeno zelo pomembno oblikuje namreč pot, ki se pred nami eh, svetlika v prihodnosti. Včasih so tudi eh, takšni nezakonodajni dokumenti izjemno pomembni. Omenili ste tudi elektronsko identifikacijo in povezavo s ponudniki skrbniških storitev. Tudi o tem je potrebno govoriti. in to kmalo. V tem odboru so mnenja sicer deljena, ampak tak, vedno, ko pridemo do skupnega stališča, je uh, to veliko obeta. Mislim, da bomo kmalo imeli neko enotno stališče v povezavi s tem. Tako da bomo lahko dogovor dosegli že ob prvi obravnavi spletna varnost, kibervarnost, no to pa je zapletene še vprašanje. Mislim, da bo teže doseči dogovor eh, tekom vašega predsedovanja, ampak vseeno bomo poskušali o tem glasovati na plenarnem zasedanju v decembru oziroma januarja. Dva odbora se ukvarjata s tem intenzivno, odbor IMKO in pa seveda naš odbor. in eh, tudi vi kot predsedstvo boste na tem delali. Imam nekaj vprašanj, ki bi vam jih rada zastavila. Ne vemo, ne vemo kaj bo podpredsednica Krjosova danes popoldan dejala. Ampak, če se ne motim, želite čim prej predstaviti uredbo in eh, doreči to uredbo. Mislim, da je podobnega mnenja tudi komisija. v zvezi s konferenco v Vilni, ki jo boste organizirali v sodelovanju s komisijo. No, o tem moramo govoriti tako z vašim predsedstvom, kot tudi s tistim naslednjim predsedstvom. Mislim, da ste lahko, lahko eh, glavno gonilo za temi pogovori. Še eno vprašanje. Oktobra bo zasedal svet, ki bo obravnaval te zadeve, obravnavamo digitalni enotni trg, digitalno agendo kot takšno in povezavi, povezave z drugimi zakonodajnimi akti. Ta odbor pa bo v manj kot eni uri eh, glasoval o resoluciji, ki oblikuje stališče, naše stališče v povezavi z digitalno agendo to je zanimiv naslov. Gre za eh, Evropsko digitalno agendo, na to pa govorimo tudi o evropski rasti, eh, rasti. govorimo o tem, da moramo predsta, predstaviti v višjo predstavo. Upam, da bomo o tem glasovali septembra in da bodo ti dokumenti dosegli tudi svet. Imamo tudi druge prednostne naloge, naprimer gostovanje v tajini, roaming. Na številnih področjih moramo pospešiti naše delo, naprimer na področju infrastrukture, pa tudi na področju rasti in zaposlovanja. pomembno je govoriti tudi o popolni digi digitalizaciji uh, celotnega sektorja. Ta namreč povečuje dinamičnost industrije in sektorja. Zato upam, da boste na oktobrskem svetu upoštevali stališče parlamenta počutite se kot doma, upam, da se kmalo spet vidimo. Hvala. Pilar, sedaj pa kolega Tošenovski iz ECR. Predsedkinje, ja vas také vítam, pane ministře. Najlepša hvala, gospa predsednica. Dobrodošli, gospod minister, vesel sem, da ste tukaj z nami, glede na to, da bomo danes glasovali o poročilu, ki se nanaša na področje interneta, na digitalno področje. Veseli me, da vas lahko danes gostimo tukaj v naši sredi. Tudi sam sem prepričan, tako kot vi, da je široko poslovni internet zelo, zelo pomemben. Omogoča namreč številne možnosti in priložnosti, in to na številnih področjih, na socialnem področju, gospodarskem področju in eh, to z vidika evropskih kapacitet Evrope, ki predstavlja gonilo v svetu. Zato moramo povdarjati pomen tega področja. Poročilo, o katerem bomo danes glasovali, govorili, je del večjega svežnja. gre za pomembno eh, področje, ki pa je izgubilo veliko financ sredstev. 9 milijard evrov smo imeli prej sredstev, sedaj bo teh zgolj ena milijarda. Osredotočiti se moramo na digitalno agendo, na storitve z vašimi sodelavci sem že govoril o tem, na kakšen način želimo delati. Veseli me, da želite tekom vašega predsedovanja dokončati to delo. Na tem delamo že dve leti. In tako kot vi, si tudi mi želimo čimprej zaključiti s tem delom septembra oziroma verjetno oktobra, če bo odbor sprejel vsa besedila, bomo lahko dorekli to agendo. Imamo vprašanje, gospod minister. Verjetno bo to vprašanje malce občutljivo. Razumemo, da sredstev danes ni tako veliko kot včeraj. Vseeno pa moramo poskušati spodbujati in podpirati takšne, takšno hitro infrastrukturo, hitre storitve. To je v teh eh, časih vrčevanja še teže, ampak vseeno moramo narediti tisti korak naprej. Kaj o tem menite vi? Sam ne vem, če bo mogoče povečati finančna sredstva, ki jih imamo na voljo za doseganje teh ciljev. Ampak verjetno im, imate neke ambicije, o teh ste ravno kar govorili. Kaj menite o uh, hitrem razvoju, o širokopasovnih povezav in hitrih povezav? Hvala, da ste prišli k nam. Veselim se že. Uh, teh jesenskih mesecev in sodelovanja z vami. Po dveh letih sem prepričan, da bomo lahko končno prišli do konca tega klopčiča. Hvala. Hvala lepa, gospod Tošenovski. Germa Priminik je. E, gospod Balčitis. Na dodnem mesecu sproganorju. Najlepša hvala. Tudi sam bi rad eh, izkoristil to priložnost za to, da pozdravim gospoda ministra tukaj med nami. Ministra Sinkevičevsa poznam že več let. Vem, da je izjemno kompetenten, izjemno izkušen kolega. Dobro se spozna na številna področja. Prepričan sem, da bo predsedstvo na tem področju uspešno. Digitalna agenda je zgolj, eh, agenda je zgolj manjši element dela našega odbora. Imamo veliko pristojnosti. Moji kolegi in kolegice, še posebej Pilar de Castillo, so govorili o težavah, ki pestijo digitalno agendo. Ne želim ponavljati njenih besed. Vseeno pa sem želel povedati, da da bo Litva poskušala okrepiti trg elektronskih storitev, spodbuditi dodatni nadaljni razvoj tega področja. Veliko je odvisno od razvoja e-podpisa, elektronskega podpisa. Tega vprašanja v številnih državah članicah še nismo razrešili. Kakšni bodo vaši ukrepi za razvoj? Želim vam veliko uspeha upam, da boste lahko zagotovili dober rezultat. Hvala. Kolega. Hvala. Gospod Prodi. Grazie, signor. Hvala, gospod minister, za vašo prisotnost danes. Mislim, da je ta vaša prisotnost zelo pomembna, ravno zaradi pomena tako prometa kot tudi telekomunikacij. Še zlasti želim poudariti problem varnosti telekomunikacij. Ravno zato, ker menimo, da je ravno ta varnost najbolj ogrožena. In to tako z vidika kibernetske varnosti, gre torej za udore v komunikacije, bi pa rad dejal, da gre tukaj tudi za veliko bolj prefinjene zadeve, ki jih je tehnično možno izvesti in ki bi želel, da so prisotne tudi v evropski politiki. Še zlasti bi tu rad poudaril možnost, da se v računalniške sisteme ugradi sisteme, ki lahko posredujejo gesla in na ta način prenašajo vsebine na računalnike, ki jih uporabljajo za vohunjenje. To je torej nekaj, za kar bi prosil, da konkretno preverite, vsaj statistično gledano, kaj ti mislim, da je z dobro varnostjo možno preprečiti take incidente. Potem pa so tu še drugi elementi, ki lahko ogrožajo telekomunikacije. Tu imam v mislih predvsem vesolske komunikacije. Gre torej za satelitska omrežja za telekomunikacije. Tudi ta so podvržena tveganjem. In sicer gre predvsem za tveganje, da pride do trkov za tako imenovanimi vesoljskimi smetmi. In tukaj je tudi nevarnost sončnih viharjev. Glede tega nimamo konkretnih odgovorov in gospod minister, lepo prosim, da prevzamete vodilno vlogo in zahtevate, da se ta vprašanja vključijo v raziskave in razvoj. Pri tem je treba upoštevati, da govorimo za o resnično evropski infrastrukturi in ravno zato je zelo primirno, da se tega lotevamo na evropski ravni in da se tudi financira te zadeve iz evropskih sredstev. Namreč prepričan sem, da se bodo te infrastrukture plačale v kratkem času in zlasti v krizi, kot je ta, se ne smemo bati ulagati v infrastrukturo, v evropsko infrastrukturo, kot je ta. Odi. Hvala, kolega Prodi. Nihče drug več se ni priglasil k besedi, zato ponovno dajem besedo ministru. Izvolite. Ačiū, ponia prezidentė. Najlepša hvala, gospa predsednica. Vesel sem, da ste podali zelo natačna mnenja o področju telekomunikacij. Zahvaljujem se, gospe de Castillo, ki je spregovorila o številnih različnih temah, ki jih obravnava ta odbor. Vse to kaže, da ste zelo sposobni. Litva bo predsedovala svetu štiri mesece in pol, med poletjem si bomo namreč vsi privoščili nekaj odmora tudi in še posebej člani in članice Evropskega parlamenta. Govorili ste o skrbniških storitvah, o telekomunikacijah, o e-podpisu, o eh, kibervarnosti. Vse te teme so brez dvoma na našem dnevnem redu. O njih bomo razpravljali z vami in z vsemi 28 državami članicami. Gospod Tošenovski je govoril o še eni zelo pomembni temi. Vsi vemo, da se je Evropski svet odločil, da zmanjša proračun za telekomunikacije z 9,2 milijarde evrov na eno milijardo. A telekomunikacije imajo še vedno veliko potencijala za ustvarjanje novih delovnih mest, za spodbujanje gospodarstva in to so tudi bistveni elementi digitalne agende. Če želimo zagotoviti izvajanje smernic na tem področju, potem bomo morali o tem skupaj razpravljati. Upamo, da bomo oktobra tekom našega predsedovanja prišli do končnega dogovora, do končne odločitve. Gospod Balčitis je spregovoril o pomembni temi, ki se nanaša na razvoj enotnega trga, skrbniških storitev in identifikacije oziroma e-podpisa. Govorili ste tudi o naših ukrepih tehom predsedovanja. Ta predlog je precej zapleten, ampak za litovsko predsedstvo je prednostne narave. Nadaljevali bomo s telom, ki ga je začelo irsko predsedstvo. Pri tem bomo upoštevali stališča držav članic, na to pa bomo poskušali oblikovati stališče sveta. Seveda smo pripravljeni na sodelovanje z Evropskim parlamentom, zato da bi zagotovili napredek pri tem doseju in to čim prej pozdravljamo dejstvo, da bo vaš odbor o tem glasoval že septembra. Kolegi in kolegice, najlepša hvala za to možnost, da se tukaj v vašem odboru predstavim. Sedaj pa še vprašanje gospoda Prodja. Spregovorili ste o kibervarnosti. Tudi ta tema je za nas izjemno pomembna. Narediti moramo vse za to, da bi zmanjšali grožnje na področju elektronske komunikacije, zato da bi povečali eh, zaupanje, da bi povečali zanesljivost tistih organov, ki zagotavljajo elektronske eh, eh, komunikacije. Poskušali bomo doseči napredek tudi pri smernicah za eh, telekomunikacijska omrežja, pri vseh ostalih zadevah se bomo prizadevali za najboljši rezultat. Hvala, gospod minister, najlepša hvala. Če nihče drug več ne prosi za besedo, se vam zahvaljujemo za to prvo srečanje, ki nam je omogočilo da smo se v prvi vrsti spoznali, da smo slišali, kaj nameravate narediti v teh naslednjih šestih mesecih skupnega dela. Upamo, da vas bomo k malu lahko ponovno pozdravili v naši sredini. Medtem pa sem prepričana, da boste imeli priložnost sodelovati s posameznimi kolegi našega odbora. Hvala, gospod minister, in želim vam veliko uspeha pri delu. Thank you. Bene, ora. Dobro, zdaj pa imamo 20 minut časa, samo za nas. Ob 10. uri se ponovno vidimo za glasovanje, ker tega pač ne moremo predstaviti naprej. Varno. Lep pozdrav vsem. Poskusimo in preverimo naše glasovalne kartice. Lepo prosim, da preizkusimo glasovalne kartice. Glasujemo. Ste vsi oddali svoj glas, glasovanje je zaključeno. Samo trenutek. dobro, glasovanje je zaključeno. Dva preveč imamo za Evropsko ljudsko stranko, bom jaz umaknila svojo kartico. Zdaj rabimo samo še enega manj, vse ostalo je v redu. Dobro, prehajamo na glasovanje. Najprej bomo glasovali o poročilu Merkis. Predlog spremembe 14 za proti, vzdržani, sprejeto. 15 za, proti, vzdržani, prvo elektronsko glasovanje. Glasovanje je zaključeno. Še vedno dva Evropske ljudske stranke, preveč lepo prosim, da dva nadomestna umakneta svoj glas, še vedno eden. Dobro. 26 za, 23 proti. Sprejeto. Turmes za, proti. Preverimo. Glasujemo o predlogu spremembe 16. Turmes za. Glasovanje je zaključeno. 22 za, 27 proti, zavrnjeno. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. 22 za, proti, vzdržani, sprejeto. 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. 4, 28 za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. Kompromis 5. Želite preveriti 28. Gre za predlog spremembe HOL. Glasovanje je zaključeno. En glas Evropske ljudske stranke preveč. Eden naj prosim umakne svojo glasovalno kartico. Dobro. 46 za, 4 je proti, sprijeto. Kompromis 5 za, proti, vzdržani, sprijeto. Predlog spremembe 32 za, proti, vzdržani, sprijeto. 33 za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromis 6 za, proti, vzdržani, sprijeto. Predlog spremembe 35, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjena. Ampak preverimo. Preverimo torej predlog spremembe 35, drugi del. Glasovanje je zaključeno. 24 za, 23 proti, sprejeto. Predlog spremembe 37 za proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 43 za, proti, vzdržani, sprejeto. 44. Prosim, želite preveriti 43. Izvolite, glasujemo. Glasovanje je zaključeno še vedno imamo en glas LS preveč, 26 za, 24 proti, sprejeto. Kompromis 8. Aha, se opravičujem, pozabila sem na 44 za, proti, vzdržani, mislim, da sprijeta tako kot prej. Kompromis 8 za, proti. Vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 49 za. Proti. Vzdržani. Preverimo. Glasovanje je zaključeno. Še vedno en glas preveč. Dobro. 22 proti 29 zavrnjeno. Kompromis 9. Za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 53 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 10 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 59 za proti vzdržani sprejeto. 60 za proti Vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 11. Želite preveriti 60. Dobro. Glasovanje je zaključeno. 28 za, 23 proti, sprejeto. Se upravičujem kolego Turmesu. Kompromis 11. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe. 65 za, proti, vzdržani, sprejeto. 66 za, proti, vzdržani, sprejeto. 67 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. 72 za, proti, vzdržani, sprejeto proti vzdržani sprejeto, 73 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 13 za, proti vzdržani sprejeto. 76 za, proti vzdržani sprejeto. 77 za, proti vzdržani sprejeto. Želite preveriti 77, izvolite. En glas Evropske ljudske stranke preveč? Okay. Okay. 21 za, 29 proti. Zavrnjeno. predlog spremembe 78 za, proti vzdržani sprejeto. 79 za, proti vzdržani. Preverimo. Ves čas eh, se večina danes do povdan spreminja. En glas preveč za Evropsko ljudsko stranko. 23 za, 28 proti, zavrnjeno. Kompromis 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 81 za, proti, vzdržani, sprejeto, ampak ne, preverimo. Se opravičujem, ampak danes do povdan z vas zelo malo glasuje, večina se pa nekako spreminja, tako da ne vidim logike. Torej glasujemo elektronsko. 81. Petdeset za. Očitno nihče ni dvignil roke. Lepo, hvala. Dvainosemdeset za, proti, vzdržani, sprejeto. Želite preveriti dvainosemdeset? Glasovanje je zaključeno. 29 proti 21. 83. Za, proti, vzdržani sprejeto. 84. Za, proti, vzdržani zavrnjeno. 85. Za, proti, vzdržani sprejeto. Preverimo. Glasovanje je zaključeno. 24 favore, 24 kontro. 24 za, 24 proti, zavrnjeno. Zavrnjeno, ker imamo enako število glasov. 21, ne, se upravičujem. 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. 3 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. Kompromis 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 4 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. 7 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. Kompromis dve, za, proti, vzdržani, sprejeto. Trinajst, za, proti, vzdržani, sprejeto. In še končno glasovanje, poimensko, glasujemo. Glasovanje je zaključeno. 49 za in en vzdržan. Čestitke poročevalki. Usno vprašanje. Poročevalec Rode za trenutek. Poročevalec Rode za proti vzdržani sprejeto. Resolucija Rode. Kompromis ena za, proti vzdržani sprejeto. Končno glasovanje. Elektronsko glasujemo. To je šlo pa. Končno glasovanje Rode. Glasujemo. Un pepe di troppo. En glas LS preveč. Glasovanje je zaključeno. 51 za čestitke kolegu Rode. Prehajamo na poročilo Tošinovski. Predlog spremembe 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. 24 za, proti, prosim. 21 za in 22 vsebuje že predlog spremembe 1 in če je bil ta potrjen, to zadošča. 24 za, proti, vzdržani, sprejeto. 23 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 25 za, proti, vzdržani, sprejeto. 26 za, proti, vzdržani, sprejeto. 27 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 81 za, proti, vzdržani, sprejeto. 28 za, proti, vzdržani, sprejeto. 29 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 32 po delih. Ne, še 31. 31 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 32 v dveh delih. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 34 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 82 za, proti, vzdržani, sprejeto.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 proti, vzdržani, sprejeto. 42 za, proti, vzdržani, sprejeto. 43 za, proti, vzdržani, sprejeto. 46, prosim. Preveriti želite 43. Dobro, preverimo. Glasovanje je zaključeno. Ne, še vedno imamo en glas LS preveč. Trideset za, dvajset proti. Šestinštirideset za. Proti vzdržani sprejeto. Sedeminštirideset za, proti vzdržani sprejeto. Oseminštirideset za, proti vzdržani sprejeto. 50 za, proti vzdržani sprejeto, 51 za, proti vzdržani sprejeto, 52 za, proti vzdržani sprejeto, 83 za, proti vzdržani sprejeto, 54 za, proti vzdržani sprejeto. 54 za, 53 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 55 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 63 za, proti, vzdržani, sprejeto. 64 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 65 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti vzdržani sprejeto. 66 za, proti vzdržani zavrnjeno. 67 proti vzdržani sprejeto. 68 za, proti vzdržani sprejeto. 69 za, proti vzdržani sprejeto. 70 za, proti vzdržani sprejeto. 71 za, proti vzdržani zavrnjeno. 72 za, proti vzdržani zavrnjeno proti, vzdržani, sprejeto. 73 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 74 za, proti, vzdržani, sprejeto. 76 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 75 za, proti, vzdržani, sprejeto. 77 za, proti, vzdržani, sprejeto. 2 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. 4. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 5. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 80. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 7. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 7. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 8. Želite preveriti 7? Izvolite. très clair de trop. Pepe. Ok. Dobro. 25 proti 24 sprejeto. Predlog spremembe 8 za proti vzdržani sprejeto. 9 za proti vzdržani sprejeto. 10 za, proti, zdržani, sprejeto. 11 za, proti, zdržani, sprejeto. 12 za, proti, zdržani, sprejeto. 13 za, proti, zdržani, sprejeto. 14 za, proti, zdržani, sprejeto. 15 za, proti, zdržani, sprejeto. 17 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. 18 oziroma 19 za, proti, vzdržani, sprejeto. 20 za, proti, vzdržani, sprejeto. Glasovanje o predlogih sprememb za, ne, elektronsko. Prvo glasovanje o sprejetih predlogih sprememb, en glas, elas preveč. Glasovanje je zaključeno, 43 in 6 vzdržanih. Še glasovanje o zakonodajni resoluciji. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. 44 za, 6 vzdržanih. In še glasovanje o medinstitucionalnih pogajanjih. Glasujemo. glasovanje zaključeno. 50 za, en vzdržan. Čestitke kolegu Tošenovskemu. Prehajamo na naslednjo točko. Zdaj sem jame kolega Rubik. Sedaj je na vrsti kolega Rubik. Kompromis ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe dve za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis dve za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe šest za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis tri za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe oziroma kompromis štiri za, proti vzdržani sprejeto. Sedemnajst za, proti vzdržani sprejeto predlog spremembe 19. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 5. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 20. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 26. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 27. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 28. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 29 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 30 za, proti, zdržani, sprejeto. 31 za, proti, vzdržani, sprejeto. 32 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 40 za, proti vzdržani sprejeto, 41 z ustnim predlogom spremembe za, proti vzdržani sprejeto. Dvainštirideset za, proti, glasujemo o predlogu spremembe dvainštirideset, Vujti Kofer, za, proti,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 Zavrnjeno. Kompromis 9. Za. Proti vzdržani sprejeto. 57 za. Proti vzdržani sprejeto. 58 za. Proti vzdržani sprejeto. 59 za. Proti vzdržani sprejeto. 60 za. Proti vzdržani zavrnjeno. 61 za. Proti vzdržani sprejeto. 62 in 63 skupaj za. Proti vzdržani sprejeto. 64 za, proti, vzdržani, zavrnjena. 65 za, proti, vzdržani, sprejeto. 66 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. 71 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 77 za, proti, vzdržani, sprejeto. 78 za, proti vzdržani, sprejeto. 79 za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis 12 za, proti vzdržani, sprejeto. 82 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 83 za, proti vzdržani, sprejeto. 84 za, oziroma v dveh delih, najprej prvi del za, proti vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti Vzdržani zavrnjeno. Kompromis 13. Za. Proti vzdržani sprejeto. Kompromis 14. Za. Proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 92. Za. Proti vzdržani zavrnjeno. 93. Za. Proti vzdržani sprejeto. 94 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani zavrnjeno. 95 za, proti, vzdržani, sprejeto. 96 za, proti, vzdržani, sprejeto. 97 za, proti, vzdržani, sprejeto. 98 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 99 za, proti, vzdržani, sprejeto. 100 za, proti, vzdržani, sprejeto. 101 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 102 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 103 za, proti, vzdržani, sprejeto, 104 za, proti, vzdržani, sprejeto, 105 za, proti, vzdržani, sprejeto, 106 za, proti, vzdržani, sprejeto, 107 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Še končno glasovanje glasujemo. Glasovanje je zaključeno. 49 za, 2 proti. Sprejeto. Čestitke kolegu Rubigu za izvrstno opravljeno delo. Imamo še ustno vprašanje glede Evropskega raziskovalnega območja. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. 51 za, nihče proti, nihče vzdržan. Čestitke. Hvala. S tem smo zaključili z glasovanjem. Čestitke. Do septembra se o tem ne bomo več pogovarjali. Zato čestitke, hvala vsem za sodelovanje, opravičujem se za prvi del, ki je bil nekoliko bolj zapleten. Sedaj pa tri minute odmora, da lahko odidejo tisti, ki želijo oditi. Tisti, ki ne želijo sodelovati pri nadaljnih razpravah, tako da bomo potem lahko v tišini delali naprej. Vse tisti, ki ne želite ostati za nadaljne razprave, lepo prosim, da zapustite dvorano.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 Dobro, nadaljujemo z našim delom in sicer bomo besedo dali kolegu Buti Koferju v zvezi s ponovno industrializacijo Evrope za spodbujanje konkurenčnosti in trajnosti. Izvolite, kolega Buti Kofer. Uh, Najlepša hvala, gospa predsednica, spoštovani kolegi in kolegice. Veselim se, predvsem glede tega, da bom lahko slišal vaše odzive. Zaradi tega bodo moje vodne pripombe kratke. Moj eh, predlog k celotni razpravi je že tako torej razviden v pisni obliki. Uvodoma pa bi rad eh, priznal, da sem upošteval že veliko tega, kar ste izrazili v prvih eh, razpravah, torej o podaji prvih pobud. Tako da ni vse zraslo na mojem zelniku, kar najdete v poročilu. Poskušal sem upoštevati namreč eh, tisto, kar eh, sem izvedel v številnih razpravah in pogovorih. Za te prispevke se vam zahvaljujem. Torej, osnutek poročila je razdeljen v skladu s poročilom komisije, ki je bilo podano oktobra lani. Začenjam z nekaterimi splošnimi cilji in načeli evropske industrijske politike. Pri tem v predlogu poročila podpiram pomembnost, ki jo komisija pripisuje evropski industrijski politiki. In pri tem podarjam, da gre za evropsko industrijsko politiko. Ne gre samo za industrijsko politiko v Evropi. Verjetno je že iz sklepa svetov junija razvidno, da gre za industrijsko politiko v Evropi. Kot je predlagala komisija, bi morali iti zavestno še korak dlje in govoriti o evropski industrijski politiki. Razlika, ki jo sam vidim pri tem, je ta, da s tem vzpostavljamo skupno opredelitev ciljev in temeljnih predstav. Pri tem je pomembno in mislim, da v skladu z razpravami ta ideja uživa splošen konsens, da ukrepimo evropsko industrijo in da to predstavlja cilj, ki bi mu morali slediti skupaj. Poleg tega se mi zdi pomembno, da sledimo nastavku Evropske komisije torej da bi zauzeli horizontalni pristop, torej da ne bi šlo za vertikalni pristop, pristop po stebru, kot je bilo v preteklosti. Razpravljali smo namreč o sektorjih um, ločeno. Sedaj pa se lotevamo horizontalnega pristopa, okvirnih um, prizadevanj in kaj je treba spremeniti na horizontalni ravni, zato da bi vzpostavili dobro osnovo za industrijsko politiko. Potem v naslednji točki povzemam to, kar je komisija izrazila kot združevanje konkurenčnosti in trajnosti. To je komisija, oziroma to sem sam eksplicitno izpostavil, ko govorim o renesansi industrije za trajnostno Evropo. Potem je tu moč videti še en podarek, ki je po mojem mnenju pomemben. Tu gre za učinkovitost in za kampanjo za inovacije. Tu gre tudi za pomembnost krepitve notranjega trga. To je naloga, ki ni pomembna le v navezavi na ta osnutek poročila o industrijski politiki. Okrepitev notranjega trga mora biti širši splošni cilj. Brez okrepitve notranjega trga ne moremo doseči ciljev industrijske politike. Tega seveda ni mogoče doseči niti brez um, smiselne širše makroekonomske usmeritve. V svojem poročilu izpostavljam še dva vidika, ki sta se izpostavila v razgovorih z podjetji, predvsem srednje velikimi podjetji. Gre za vidike, ki so imeli veliko pomembnost. Prvo področje se nanaša na zanesljivo financiranje. Tu so mnenja sicer različna, ampak ravno mala in srednja podjetja se soočajo s pritiski. Tu razpravljam o dodatnih eh, predlogih, kako zagotoviti varen dostop do fin dodatnega financiranja. Prav tako izpostavljam vprašanje, kvalifikacij in človeških virov. Tudi tu smo dodali nekatere predloge, ki so išli oziroma ki predsegajo tisto, kar je komisija izpostavila v svojem sporočilu. Na koncu besedila sem dodal še dve kratki poglavji, v katerih želim eh, izpostaviti posebej še nekatere vidike. Čeprav gre za kratka poglavja samo tremi odstavki, se vseeno osredotočam tudi na vprašanje virov in energije. Čeprav komisija v svojem sporočilu temu vprašanjem ni namenila posebne pozornosti, mislim, da brez razpravljanja o teh dveh področjih ne moremo raz, uspešno razpravljati o industrijski politiki. Zaradi tega se mi zdi pomembno, da se ločeni, ločeno lotimo tudi tega vprašanja in da se v tem kontekstu vprašamo tudi, kako oblikovati industrijsko politiko in preporod industrijske politike v Južnji Evropi. Temu je navenjen zadnji del poročila. Hvala torej vsem, ki so bili v pogovorih um, z mano in so mi pomagali, sedaj pa se veselim vaših pripomb. Grazie. Hvala. Prust. Izvolite. Donc, merci beaucoup. Euh, Tudi... Najlepša hvala, gospod predsednica. Najprej bi se rad zahvalil poročevalcu za upravljeno delo. Mislim, da je zelo pomembno, da začnemo in načrtujemo naša prizadevanja na tem področju. Komisija sicer ni zaprosila za naše mnenje, ampak vseeno smo se odločili, da bomo podali svoje mnenje na lastno pobudo. Tako da besedilo je dobra osnova, ki ga je podala komisija, ampak je nekoliko preveč osko zastavljeno. Komisija um, zastavlja nekatere smernice, nekatere ideje, mislim pa, da ne predvideva dejanskih ukrepov. Ljudje pa pričakujejo nekaj drugega, pričakujejo oprijemljive dejanske ukrepe. In zaradi tega mislim, da bi bilo treba upoštevati tudi pomisleke ljudi, zato da bi zagotovili najboljše možne rešitve. Mislim, da bi to moral biti naš cilj. Predlagati bi morali rešitve, zato da bi industrija lahko spet ustvarjala delovna mesta, zagotavljala zaposlovanje In vse to so elementi, ki so zelo pomembni. Govora je bilo o zeleni industriji. Tu bodimo previdni, ne bodimo preveč idealistični, ne obljubljamo industrijske revolucije, torej, da bi ustvarili industrijo, ki bi bila zelena in bi ustvarjala zelo številna delovna mesta. Mislim, da to ni realno in tu moramo biti previdni. Mislim, da ne bi smeli zavezovati industrije, da bi bila preveč um, zelena, bolj zelena, kot je trenutno zmožna. Tako da tu gre za ukrepe, ki bi jih morali izvajati korak um, za korakom. Državljani namreč um, ne razumejo, kako to, da se ne osredotočamo na ključne težave, da se ne osredotočamo na to, da se rušijo temelji in uh, se namesto tega osredotočamo na urejanje gredič, če se tako izrazim. Tako da treba se lotiti ključnih vprašanj, vprašanj um, zelo hitrih, um, visoko tehnoloških uh, tehnologij in zagotavljanja večje konkurenčnosti. Tu nas se dotaknem še ene točke. Imamo eno izmed najstarejših um, industrij na svetu, ampak uh, ugotavljamo, da izgubam, izgubljamo na konkurenčnosti v primerjavi z državami v razvoju. Te države so v, so naše konkurentke. Če se ne bomo uspešno lotili konkurenčnosti, ne bomo uspešni. Potem še eno točko ste omenili sami. Treba se osredotočiti na to, kar se dejansko dogaja v Evropi. Države med seboj tekmujejo in to postaja dokaj um, kontraproduktivno. Gre tudi za področja, naprimer, ki so tehnološko šipka. Smiselno bi bilo, če bi združili sile na področju izmenjav um, pravice do dela, pravice za, do zaposlitve in vprašanj obdavčevanja. Medtem, ko mi tekmujemo med seboj, naprimer, azijske države utemeljujejo in izboljšujejo svoj položaj na svetovnem trgu. Pri tem pa vidimo, da številni zaposleni v industriji v Evropi izgubljajo delovno mesta. Se upravičujem, da izpostavljam zadeve, ki jih ne slišite radi. Mislim, da moramo biti bolj koherentni v svojem diskurzu. Treba, treba je izbrati našo pot, ki jo bomo ubrajali na globalnem eh, podiju. Bodi si bomo v Evropi partnerji ali pa konkurenti. Treba se odločiti. Če želimo postati partnerji, moramo preseči nacionalne meje, če želimo zagotoviti uspeh, ne smemo delovati samo na nacionalni ravni, treba je delovati na globalni ravni. In ne na zadnje, inovacije bi morale biti v ospredju. To je edina konkurenčna prednost, ki jo Evropa lahko ponudi. Veliko pa imamo tudi primankljaja. Evropa ima številna znanja, ki pa jih ne more razširjati tako da je treba pomagati podjetjem od same zasnove do realizacije projektov. MSP imajo ponavadi najboljše ideje, so majhne strukture, ki imajo inovativne ideje, ne vedo pa, na katero vrata potrkati, če želijo doseči rezultate. Pogosto se tudi sami pozno odzivamo na njihove potrebe. Treba je torej izboljšati te vidi stike, izboljšati konkurenčnost v primerjavi z Azijo in Severno Ameriko. Morali bi biti vodilni torej pri inovacijah. Spodbojati bi bilo treba inovativne projekte, se osredotočati tudi na vprašanja mm, zaščite mm, avtorskih pravic in eh, zagotavljati sofinanciranje za inovativne mm, projekte in za raziskave. Komisija je sicer podala nekatere predloge, ampak mislim, da niso najbolj koherentni in jih vedno ne razumem najbolje. Poleg tega bi morali ugotoviti, kateri so tista uspešna podjetja in katere dobre ter jih pod, podpreti. Pogosto vidim MSP-je, ki imajo dobre ideje, ki pa jih ne morejo tržiti, imajo dobre vire, ne pa zadostnih virov za trženje. Poleg tega ne dobijo, dovolj eh, jamstev in posojil strani bank, kar pomeni, da ne dobijo potrebne pomoči. Hvala. Hvala. Gospa Andres Parija. Hvala za besedo. Hvala, gospa predsednica. Pozdravljamo predlog komisije ki se nanaša na ponovno industrializacijo Evrope. Mislim, da je pravi čas, da so to izpostavili. Najlepša hvala tudi gospodu Butikoferju za osnutek poročila. Osnutek poročila res korenito izboljšuje predloge komisije. Ne gre le za kriterije za ponovno industrializacijo, kot je poročevalec um, korektno dejal, je treba govoriti o evropski politiki, industrijski politiki, tako da treba se osredotočiti na teme, ki so morda sicer osnovne euro narave, vendar jih je treba upoštevati. Gre naprimer za logistiko, za energetiko, za vačno z energijo. Tudi konkurenčnost je zelo pomembno vprašanje. Uh, Kar se tiče konkurenčnosti, potrebujemo dejansko unijo, potrebujemo nove tehnologije in tudi navezavo na stare tehnologije oziroma stare industrije. Treba je spregovoriti tudi o hudi konkurenci med posameznimi državami in članicami, ki ni produktivna. Treba je govoriti tudi o vseživljenskem učenju, o financiranju, o proračunskih sredstvih. Vse to so vprašanja, ki jih je treba izpostaviti. Ko govorite o političnih eh, vidikih, je treba te pospremiti tudi s finančnimi in um, proračunskimi navedbami. V tem sporočilu je govora o ponovni industrializaciji kot načinu ehm, premagovanja krize. Komisija je predlagala ukrepe na srednji in dolgi rok. Težava pa je v tem, da se je treba na trenutne realnosti odzvati sedaj. Treba je torej zagotoviti politične ukrepe in pobude. Bomo, sama bom predlagala nekatere predloge sprememb, s katerim bi zagotovila, da se bomo odzivali na trenutne razmere in tudi srednjeročne in dolgoročne razmere. Hvala. Kolega Johnson, prego. Hvala lepa. Besedo ima kolega Johnson. Eh, Najlepša hvala. Hvala za priložnost, da si izmenjamo nekatera mnenja, naj izrazim svoje strinjanje s predhodnimi govorci. Komisija je res podala predlog, gre za aktualno temo, za vprašanje, na katere se je treba odzvati, tako da se zahvaljujem poročevalcu za predloge, ki jih je že podal v svojem osnotku poročila. Ti so dobri predlogi. V tem kontekstu se soočamo torej s številnimi, številnimi izzivi. Ko gre za industrijski ko politiko, gre za izzive, s katerimi se moramo spopasti. Trenutno tekmujemo drug z drugim. Treba je spodbujati sodelovanje, medsebojno sodelovanje. Zagotoviti je treba tudi sodelovanje na mednarodni ravni. Mislim, da bi bilo dobro, če bi odprli naš notranji trg na bolj enoten, transparenten način. Na ta na ta način bi, po mojem mnenju, lahko postali bolj konkurenčni. To bo eden izmed vidikov, na katerega se bom sam osredotočil. Razmišljam bomo o nadaljni možnosti konsolidacije in širjenja notranjega trga. V Evropi imamo geografske trge, poleg tega pa upoštevamo tudi evropsko perspektivo. In ta dva elementa bi rad upošteval. Govore je konec koncev o 500 milijonih evropskih državljanov, ki morajo imeti dostop do industrijske platforme, če želimo zagotoviti konkurenčnost na mednarodni ravni. Treba je torej zagotoviti mm, povezovanje trga in odpiranje našega trga. In projekt za povezovanje Evrope je naprimer eden izmed dobrih eh, ukrepov na tem področju. Treba se je poleg tega osredotočiti in izboljšati razmere tudi na področju energetske skrbe in prometa. Potem pomembna je še ena točka, osredotočanje na MSP-je torej na mala in srednje velika podjetja. Tu bi izpostavil, da obstaja več potencijala za nove inovacije. Na voljo so tudi priložnosti za preporod industrije. MSP-jem bi morali pri tem preporodu pripisati večjo vlogo. Sicer imamo že na voljo program obzorje, kjer upoštevamo grozdenje in inovacije. To so dobri ukrepi, ki lahko pomagajo MSP-jem v prihodnosti. Pomembna je še ena točka, ki jo je poročevalec vključil v svoje poročilo, lahko pa bi jo še nekoliko um, natančneje opisali. Sicer vem, da ta zadeva ni izključno pristovnosti EU, ampak Mislim, da bi lahko na področju usposabljanja in izobraževanja storili, storili več. Regionalni mm, sistemi izobraževanja bi namreč lahko med seboj bolje sodelovali in eh, prispevali k izboljšanju izobraževanja in usposabljanja. Dve dodatni poglavi, ki jih je poročevalec dodal v osnutek poročila v primerjavi s poročilom komisije, sta dobra odstavka. Glede energetskih vprašanj bom tudi sam predlagal nekatere predloge sprememb, ki se nanašajo na vire, kajti to se mi zdi zelo pomembno področje. Treba se je vprašati, kaj lahko storimo za to, da bi lahko pomagali pri zagotavljanju sredstev. Naprimer, če navedem gozdarstvo, tu je pomembno vprašanje uporabe virov. To je dobra alternativa fosilnim eh, gorivom, naprimer nafti. Gozdarski proizvodi, gozdarske surovine so dober eh, alternativni scenarij, ki bi ga lahko uporabili in bi nam lahko pomagal pri konkurenčnosti. Tako da najlepša hvala poročevalcu za predlogo, hvala za poročilo in veselim se nadaljnega sodelovanja. Grazie, la parola, kolega. Hvala. Besedo ima kolega Šimanski. Dziękuję bardzo. Myślę, że zanim odpowiem. Hvala, gospa predsednica. preden začnemo podajati odgovore na glavne izzive, ki nam jih je navrgla ponovna industrializacija, se moramo sredotočiti na razloge za težave v industriji. Prihodnost industrije Evropske unije se zdi nekoliko siva. Naša proizvodnja se je zmanjšala. Kaj torej storiti? Odzvati se moramo hitro. To nam reč seboj prinaša vprašanje davčne narave, naprimer. Mislim, da odgovoro na te izzive osnutku poročila še ni razbrati. Govora je o novih ureditvah, govora je o številnih novih pričakovanjih, govori se o prednostni obravnavi enega ali drugega industrijskega sektorja in tako naprej. Mislim pa, da ni dejanskega odgovora na to, kaj se je dejansko zgodilo z našo industrijo. Mislim pa, da bi vsak akademik nam lahko povedal, kakšne so težave. Visoki stroški dela so eden izmed razlogov. Tega pa seveda ne moremo neposredno spremeniti, ker stroški dela niso odvisni v prvi vrsti od nas. Lahko pa bi se osredotočili na oblikovanje cen. Mislim, da imamo mehanizme za znižanje cen. Potem, kar se tiče industrije v Evropi, opažamo, da se trenutno nahaja v težavah. Šele, ko bomo izboljšali konkurenčnost, bomo zagotovili večji dotok denarja. Uh, Na to bomo šele lahko začeli razmišljati o namenjanju tretjih odstotkov, sre, treh odstotkov sredstev za raziskave in inovacije. Drugače teh sredstev ne bomo zmogli zagotoviti iz naših eh, proračunskih sredstev, ki so že tako na majavih nogah. Šele na to bomo morda lahko zagotovili primerna sredstva za nadaljne raziskave in inovacije lahko bi torej postali votivni pri zeleni in inovativni ekonomiji, ampak zato so potrebna sredstva. Sredstva, ki jih niš, nimamo na voljo, ker nismo zares konkurenčni. Iz poročila je vi, razvidno, da se še vedno osredotočamo na napačno logiko. Govori se o prihranku energije. Pri tem je treba upoštevati tudi vprašanje dobave. To je ključen element, kako zagotavljati torej energijo po dostopnih cenah. Z drugimi besedami, kako se torej izogniti politikam, ki bi vplivali na porast cen energije. Bojim se, da trenutna rešitev ni najboljša. Ne strinjam se popolnoma z elementi, ki se osredotočajo na Južno Evropo. Javna proračunska sredstva v Južni Evropi, vemo, so trenutno omejena. Najprej bi bilo treba torej nadoknaditi razlike v industrijskem potencialu med Zahodno in Južno Evropo industrijski potencial v Južni Evropi je zelo velik in mislim, da ta element ni ustrezno izpostavljen v poročilu. Težave imamo torej pri elementih, ki se nanašajo na preveliko mm, regulacijo in na oblikovanje cen. Treba bi se le bilo osredotočiti na dejavnike, s katerimi bi se lahko zaprstavili tema dvema vidikoma. Če se bomo torej ustrezno lotili za te, bo sledila tudi zelena industrija in, in konkurenčnost. Hvala. Prego. Kolega Langen. Dankeschön, Frau Vorsitzende. Najlepša hvala, gospa predsednica. Poročilo gospoda Butikoferja se mi zdi res šarmantno, kaj ti zagotavlja dva elementa. Po eni strani torej poudarja, da gre za evropsko industrijsko politiko, pri tem izpostavlja integracijo na evropski ravni in se osredotoča na pomembne odnose med državami članicami. Brez takšnega sodelovanja ne bomo mogli zagotoviti harmoniziranega razvoja industrije. Obenem pa kaže, da se industrija v posameznih državah članicah razvija zelo različno. In to lahko uredimo le, če stopimo skupaj in ukrepamo. Drugi element, ki se mi zdi šarmanten, je ta, da se gospod Butikofer osredotoča na ključna vprašanja, na poglavja. In mislim, da je to tisto, k čemu bi si morali prizadevati, spoštovani kolegi. Mislim, da ni dobro, da samo oblikujemo nek šopek iz različnih pobud, pri tem pa izgubimo občutek za smisel pozdravljam tudi to, da poročevalec um, izpostavlja kampanjo za inovacijo, učinkovitost in trajnostno tehnologijo kot ključni element. Ko gre za nadzovanje industrije, pravzaprav govora o pomankanju inovacij. Gospod Butikofer je že v preteklosti izpostavljal, da je potrebna konkretna kampanja za inovacije. Tudi v poročilu komisije je bilo prek različnih patentov, sredstev in inovacijskih grozdov dokazano, da prihaja do, različni, do različnih politik v posameznih državah članicah. Švedska se, kar se tiče politike inovacij, čisto na vrhu seznama, druge države pa bolj pridno. Mislim, da je to tisti element, pri katerem bi lahko okrepili našo svetovno konkurenčnost. Potem naj dodam nekaj še k notranjemu trgu. Tu je treba marsikaj nadoknaditi. Kar se tiče trgovske politike v odstavkih od 23 do 35, bi lahko še bolj okrepili mandat komisije pri spogajanju prihodnih um, pogodb. Tu bi se osredotočili tudi na vprašanje investicij in na odnose evropskih podjetij dru z drugimi državami. Če dovoljujemo oziroma če nadzorujemo dumping v lastnih državah, to pomeni, eh, da zagotavljamo tudi nadzor v trgovini z drugimi državami. Potem naj dodam, da so tudi viri pomembno vprašanje. Kar se tiče stroškov eh, vira, stroškov proizvodov, predstavljajo mm, stroški dela 20 odstotkov, stroški virov pa 40 odstotkov. Lahko bi zmanjšali torej, stroške surovin in tu bi lahko pozvali komisijo, da bi bila bolj odgovorna. Treba je zagotoviti odgovoren okvir torej smernice za obnovljive energije. Komisija bi se lahko vprašala oziroma osredotočila tudi na zmogljivosti proizvodne energije. Tako da, če komisija nekaj predlaga, bi bilo treba ukrepati tudi na področju učinkovitosti virov. Hvala. Grazie. Hvala. Besedo ima kolega Enin. Hvala. Enfin, nous parlons de la reine. Hvala, gospa predsednica. Govora je torej o ponovni industrializaciji Evrope. Govora je torej o ključnem vprašanju za Evropo. Treba se je torej osredotočiti na institute, ki se nanašajo na industrializacijo. Politike z področja industrializacije segajo 70. leta perišnega stoletja. Mislim, da bo konkurenčnost edina, ki nam lahko zagotovi boljši položaj na svetovnem trgu. Videli smo preštevilne bele knjige, resolucije in druge predloge v preteklih desetletjih. Seznam je zelo dolg. Tu lahko preberemo številne naslove, pobuti in veliko časa smo namenili oblikovanju besedil, ki se nanašajo na našo industrijo. Kar pa smo dejansko videli, pa je samo zmanjševanje proizvodnje. Veliko je bilo odpuščan v tovarnah in številni sedaj menijo, da je treba delovati kolektivno, treba je sodelovati opažamo pa, da izgubljamo svojo konkurenčnost v primerjavi z drugimi partnerji. Zakaj? Veliko časa smo namenili oblikovanju pobud, evropski industriji pa s tem nismo zagotovili izogibanja težavam, s katerimi se souča. Menim, da bi morali v poročilu izhajati iz konsenza. Industrija je pripravljena razmisliti o situaciji evropske industrije. Treba je zagotoviti zaupanje v trg in eh, tržne mehanizme. Obstaja ideja, da je trg tisti, ki odloča o tem, kdo bo uspešen in kdo ne. Tudi v odboru smo večkrat slišali ponovljeno to stališče. Predsednica in spoštovani kolegi, državljani že dlje časa čakajo na večjo zaščito. Želijo si, da bi se ta osnovna ideja spremenila. In mislim, da je danes um, dobra priložnost, da v interesu naših državljanov premislimo, kaj potrebujemo v okoljskem in socialnem smislu na področju industrije, kako lahko torej izrabimo že obstoječo infrastrukturo in industrijo, da zagotovimo te elemente. Dumping moramo zaustaviti. Ne smemo se bati nacionalizacije in nacionalnega načrtovanja. Zagotoviti moramo, da lahko vsi sodelujejo pri načrtovanju proizvodnje. Delavci namreč imajo potrebno znanje in izkušnje na tem področju treba je zagotoviti realni razvoj v Evropi in ta ne bi smel biti le v rokah imetnikov pokojninskih skladov ali pa naložbenikov. Treba je razmisliti tudi o preostalem delu prebivalstva. Hvala. Hvala, gospa Jordan. Hvala lepa, predsednica. Um, najprej bi želela povdariti, da mi je uh, všeč, da je dal poročevalec to ve tako velik povdarek industrijski politiki in da podpiramo vse tiste njegove predloge ukrepov, ki bodo izboljšali konkurenčnost uh, evropske industrije. Tu je predvsem pomemben eh, delujoč notrni trg, potem znanje, izobraževanje, raziskave, inovacije, financiranje. Um, Pomembno je tudi, da eh, v tem okolju, ki ga bomo oblikovali, so uspešne še tiste industrije, ki so bolj učinkovite, tako na področju uporabe verov kot tudi energije. In zelo dobro se mi zdi, da je poudaril celotno Evropsko unijo. Eh, mislim pa, da moramo biti eh, realni, da so eno politične želje, drugo pa je realnost in realno okolje, v katerem industrija deluje. In vsi si želimo višje okoljske in socialne standarde vendar pa samo višji standardi ne prinašajo novih delovnih mest. Samo komunikacija s sindikati, z raznimi mladinskimi organizacijami in tako naprej tudi ne odpira delovnih mest. In tu mislim, da bomo enkrat morali biti iskreni in pošteno povedati, kateri so tisti ukrepi, ki pa nova delovna mesta odpirajo. Predvsem je treba določiti prioritete, kajti samo politične želje so pač eh, ne, ne vodijo k uresničevanju ciljev. Mislim, da mora biti naša politika um, jasna, ja, bolj jasna, bolj enostavna in tudi uh, bolj uh, robustna. Uh, preveč energije vlagamo v um, oblikovanje administracije, namesto da bi jo vlagali v doseganje ciljev. Predvsem želim povdariti, da um, naša industrija deluje v globalnem okolju, mi nismo sami v Evropski uniji, industrija konkurira uh, globalni, na globalnem trgu in da moramo zelo uh, skrbno paziti, kakšni so socialni in okoljski standardi drugje, kajti prevelika razlika med našimi in standardi drugje uh, seveda uh, konkurenčnost manjša. Uh, zato se mi zdi pomembno, da tudi v našem poročilu poudarimo pomen gospodarske diplomacije. Zelo pomembno je, da imamo dobre odnose ne samo s sosednjimi državami, ampak tudi uh, z ostalim svetom, še posebej na področju trgovine, surovin in pa zaščite intelektualne uh, lastnine. Uh, poleg tega želim poudariti tudi to, uh, da ni pomembno za Evropo, da imamo samo vrhunska, eh, vrhunsko industrijo, eh, cutting catch tehnologije, ampak da je za nas pomemben celoten spektr, da potrebujemo diverziteto, kajti to nam, eh, to nam omogoča neodvisnost in pa rast, kot si jo sami želimo. Hvala. Grazie, il collega Royle, prego. Hvala, collega Royle. Eh, Gospa predsednica, spoštovani kolegi in kolegice. Najprej, poročilo je zelo zanimivo, res se loteva pomembnih vprašanj in podpiram osnovni cilj. Ta govori o tem, da mora Evropa ponovno odkriti industrijo. Kajti tu je treba še marsikaj nadoknaditi. nadoknaditi. Predolgo smo spali na tem področju v Evropi poleg tega podru, podpiram poročevalca pri tem, da je v ospredje izpostavil vprašanje inovacij. Mislim, da je to element, zaradi katerega bo industrija v prihodnosti rasla v Evropi. Skoda pa se mi zdi, da kar se tiče notranjega trga, da nimamo iskrenega soočanja s, pri, s preteklostjo notranjega trga. Treba se vprašati namreč, zakaj prihaja do težav na področju industrije. Politika se je namreč v preteklih letih ukvarjala ne s tem, da bi bila industrija bolj um, konkurenčna in uh, rastoča. Ne, osredotočala se je bolj na zaustavitev določenih pobud na področju industrije. In mislim, da bi morali v poročilu jasno pregledati tudi ta element in se vprašati, ali želimo tako nadaljevati naprej. Vedno je jasno, da bomo potrebovali nekatere skupne smernice, ampak treba se vprašati, kako naprej. Smo sedaj v Evropi prišli do točke, ko bomo industriji končno dali možnost, da se razvije, da zadiha. In mislim, da ravno pri tem vidiku poročilo ni najbolj dobro. Stališče, da je samo zelena industrija dobra, se mi zdi vprašljivo. Zakaj govorimo o tem? Zakaj predpisujemo, kaj je dobro in kaj slabo? In zakaj predpisujemo, kako se mora razviti industrija? Tu se mi porajajo dvomi, to se razbere iz poročila. Tu bi lahko predvideli še dodatne ukrepe, ki morda niso najbolj učinkoviti. Ravno obratno bi morali postopati, manj bi moralo biti enostranskih zavez. Treba bi se bilo osredotočiti na dejansko vsebino. Gre za vprašanje osredotočene na prihodne industrije, to je že res, ampak treba se vprašati tudi, kako ohraniti trenutno obstoječo industrijo in kako jo nadgraditi. Prednosti evropske industrije v narekovajih hm, najdemo v starih industrijah, te zaposlujejo številne ljudi. Če bi na njih preprosto pozabili, bi storili, po mojem mnenju, napako. Torej, okrepiti moramo naše prednosti in razviti tudi novosti. Ampak te bi morali razviti iz naših že obstoječih prednosti. Mislim pa, da ni dobro, če enostransko želimo spet usmerjati industrijo. To bi bila torej moja kritika. Torej, nasplošno da, glede prizadevanj v industriji, želimo se gibati v smeri inovacij in notrnemu trgu, kar pa se tiče drugih elementov, pa bi morda želel unesti kakšno spremembo v samo poročilo. Hvala. Kolega Roj. Hvala, kolega Roj. Šemes, to očivišče. Gospod Gerek. Na, a... Najlepša hvala gospod predsednica, ko govorimo o industriji, govorimo tudi o proizvodni materialu, govorimo o snoveh in ko govorimo o takšnih zadevah, potem moramo upoštevati dejstvo, da je zelo pomembna konkurenčnost. In nekateri dejavniki so povezani s konkurenčnostjo, naprimer uh, eh, cene energije, cene surovin in vse to je povezano uh, z energijo kot takšno. Tretji dejavnik pa je organizacija delovne sile. To so trije osrednji dejavniki za konkurenčnost. In ko si konkurenčnost pogledamo v eh, globalnem okolju, potem hitro ugotovimo, da Evropa zaostaja, da je precej manj konkurenčna kot pa drugi partnerji. Naša energija je eh, dvakrat, trikrat dražja kot v ZDA, surovin bodi si ni veliko, ker smo jih preveč porabili, bodi si so izjemno drage. Z izjemo Nemčije je organizacija delovne sile prav tako precej na dnu. Vprašanje, ki se nam zastavlja, je, kaj lahko postorimo za to, da bi izboljšali konkurenčnost v Evropi. Kaj lahko storimo za to, da spodbudimo našo industrijo, da jo razvijemo. Če tega ne bomo naredili, bomo priča še večji delokalizaciji industrije. Imamo številne multinacionalke, velike organizacije, ki bežijo v davčne oaze. In te korporacije pogosto uvedejo svoje lastna pravila v državah, kjer delujejo, ker so tako velik akter in ker na to lahko vplivajo. Po drugi strani pa imamo tudi mala in srednje velika podjetja, ki delujejo na regionalni ravni in ki bi se lahko bolje razvila, če bi delovala v boljšem ozračju. Ta podjetja bi lahko zagotavljali zaposlovanje eh, na področju regij, eh, na lokalnem področju, razvijale bi lahko eh, surovine, ki so na voljo lokalno in razvijala določen sektor industrije, ki je pomemben za določeno regijo. Kako vdihniti eh, ta dah življenja v industrijo? Lahko storimo tako, kot smo to počeli v eh, preteklosti. Poskušamo lahko zagotoviti samozadostnost znotraj meja posameznih držav. In mislim, da poročevalec jasno pravi, da bi morali raje izbrati pot evropske politike. Ampak kako to storiti? Vemo, kaj je potrebno storiti. Kako lahko oblikujemo evropsko eh, politiko na področju industrije? To je tisto pomembno vprašanje. Tisto osnovno vprašanje. Smo na razpotju za evropsko industrijo. Zaščititi moramo našo industrijo. Če tega ne bomo storili, potem eh, se bo ta industrija skrčila in popolnoma izginila. Ne bomo imeli osnove, ne bomo imeli delavcev, ki bi lahko delali v tej industriji. Morda bi lahko izbrali boljšo tarifno politiko, sedaj se pogajamo o eh, prostotrgovinske sporozumu ZDA. Po drugi strani pa vemo, da smo ranljivi, da smo občudljivi, da za nami vohunijo. Vse skupaj je paradoksalno. Razmisliti moramo tudi o tem, če bi morala biti reindustrializacija, ponovna industrializacija regionalne narave, če bi morali uporabljati regionalne surovine in regionalne delovce. Hvala, gospa Merkis. Allereerst mijn eh, complimenten aan collega Butikover voor het permanent opbrengen van dit thema. Wat zo... Najlepša hvala, hvala kolego Butikoverju za obravnavo tega zelo pomembnega vprašanja, predvsem sedaj v kriznih časih. Najlepša hvala tudi kolegu Langenu, ki se že dlje časa ukvarja s temi vprašanji. Najprej podpiram to, da je govora o kampanji za inovacije. Če si pogledamo poročila iz leta 2010, vidimo, da ko gre za inovacije, da naj bi vedno stavili na razvoj novih proizvodov in na visokotehnološke tehn rešitve. Kar pa ni nujno najboljša možnost ni nujno, da bo razvoj visokotehnološkega proizvoda privedel tudi do uspešnosti in konkurenčnosti. Uspešnost je pred, odvisna pre, bolj od tega, kako proizvod umestimo na trg. Pomemben je torej celoten poslovni model. Treba je zagotoviti tudi drugačno razmišljanje, drugačno razmišljanje glede umestitve proizvodov na trg. Pri tem je treba biti zelo pogumen. Tudi obzorju 2020 je razbrati tendenco, da želimo tehnološko prodreti na trg. Ampak po mojem mnenju je pomemben tudi mm, proizvodni načrt. Obžalujem, da se na te vidike ne osredotočamo toliko. Poleg tega so to vprašta, vprašanja ovir, ki nastajajo zaradi različnih obdavčitev. Tu obstajajo številne ovire med posameznimi državami članicami. Potem gre tu za vprašanje nacionalnih pristojnosti. Pomembno je tudi izobraževanje. Treba je zagotoviti prehod na trg delovne sile. Zagotoviti je treba seveda primerno izobražene delavce, ki imajo potrebne sposobnosti. Vse to so pomembne kompetence, ki jih je treba upoštevati. Osredotočiti se je treba tudi na regionalni vidik in spodbujati regionalne pobude. Potem investicije za MSP-je, tudi to obravnavamo v okviru inovacij niso samo največja podjetja tista, ki zagotavljajo inovacije. Treba je torej zagotoviti diversi, diverzifikacijo. To je razvino tudi iz razmer, ki vladajo na jugu Evrope. Obstajati mora dobra gospodarska podlaga, ki zagotavlja MSP-jem dostop do sredstev, finančnih sredstev. Hvala, kolega Prodi. Najlepša hvala. Gospod Prodi, izvolite. Hvala, gospa predsednica. Hvala tudi gospodu Bitikoferju. Sam po svoje tolmačim trenutno stanje. In končno imamo industrijsko politiko. Do sedaj se nam je namreč zdelo, da je proizvodnja nekaj staromodnega in da so predvsej bolj pomembne finance. Vemo, kakšni so bili rezultati tega pristopa. Videli smo tudi, da tam, kjer se to ni zgodilo na področju eh, vesolske tehnologije, naprimer, tam imamo industrijo, ki je konkurenčna tudi na svetovni ravni. Tako da pozdravljam dejstvo, da se končno vračamo k pravi industrijski politiki. ta nam bo omogočila ustrezno časovnico, ustrezno ozračje, v katerem bomo lahko ohranili našo industrijo in našo konkurenčnost. Tudi Kitajska se bo znašla v situaciji, ko bodo njihovi eh, stroški delovne sile postali visoki. In takrat bomo lahko premustili to 10-15-letno vrzel ne smemo pustiti, da bi izgubili našo eh, proizvodno kulturo. Naj vam dam primer. Na področju fotovoltaike imamo težavo zaradi Kitajske. Vsa Kitajska proizvaja eh, celice pod stroški dejanske proizvodnje in to moramo upoštevati. Nočemo namreč, da Kitajska postane proizvodni center sveta. Zato ne smemo biti odvisni od drugih v tistih panogah, ki so izjemnega pomena tudi za nas. Prav tako vidimo tudi, da prihaja do ponovne selitve industrije. To vidimo v ZDA, zato mora biti naša industrijska politika taka, da bomo po eni strani. Pozorni na porabo virov, naša industrija ne sme biti nujno zelena, biti mora učinkovita, kar zadeva izrabo virov in kar zadeva delo. In tudi tu bomo videli pri naslednji točki, ko bomo govorili o obrambi in ko bomo govorili o temeljni tehnologiji obramne industrije. Tudi tu potrebujemo neko industrijsko politiko in potrebujemo evropsko razsežnost, ki sem jo že večkrat omenil, tudi pri vesoljski tehnologiji. Zato pogovarjajmo se že končno o industrijski politiki. Hvala, gospa Mazej Kukovič. Hvala lepa, predsedujoča. Eh, hvala tudi poročevalcu moje ključno vprašanje ob tem poročilu je kako iz trga ki je velik petsto milijonov prenesti naše produkte na trg ki je velik sedem milijard torej štirinajstkrat večji kaj vse moramo v Evropi narediti in kakšno je realno stanje danes. Gotovo, da ima industrija mnogo, mnogo omejitev, in verjetno, da nekoliko premalo vzpodbud, da je k tem treba tudi se ozret vendar na panoge, ki so v perspektivi atraktivne, ne glede na to, da ne predpisujemo industriji, kaj naj počne, ampak energetika, informacijske tehnologije, farmacija so gotovo tiste, ki jih bo svet če dalje bolj potreboval. In, uh, in danes je vprašanje, kaj je realno stanje še enkrat v posameznih panogah v Evropi. In mi moramo, če želimo iti na, milijard, na trg, kjer je sedem milijard ljudi, dejansko manj tekmovati drug z drugim in več z drugimi izven Evrope. Pri tem moramo vzpostaviti pogoje in vzpostavljati pogoje za notranji trg. In vesela sem, da imamo patent, ki je nekaj zelo pomembnega zato, da bomo lažje na področju znanj in raziskav se znali povezati, se znali uskladiti in delovati iz skupnih centrov odličnosti na, eh, na globalni trg. Seveda je infrastruktura tista, ki je nujna in da imamo v Connecting Europe tudi bo, v bodočo finančno perspektivo, ki bo lahko k temu pripomogla, posebej za srednje, velika in mala podjetja kajti le ta se težko povezujejo že znotraj, kaj šele navzven, potem na zunanjem trgu. Da bi morali tudi izobraževanje usmeriti v potrebe industrije, kajti inženirjev in pa IT strokovnjakov imamo v Evropi premalo. Torej sistem izobraževanja nujno povezati s tem in pa graditi na osnovi kakovosti blagovno znamko Made in Europe. Hvala.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 ki delamo na področju mednarodne trgovine, se zavedamo dejstva, da je Evropa v zaostanku. Pogledati si moramo trg. Trg ni zgolj težava, trg je tudi del rešitve. Verjamemo v socialno gospodarstvo. Dominik Strauss-Kahn, Peter Mendelssohn, takšni ljudje, ko enkrat pridejo na določen položaj, postanejo ultraliberalci. Če si pogledamo industrijsko gospodarstvo. Sam želim več Evropske unije, ne zato, ker bi bilo to popularno v Franciji, ampak Evropska komisija se je osredotočala preveč na porabo, na potrošnjo, sedaj pa obravnava tudi proizvodnjo. In to je dobro. V mojem volilnem okrožju smo še vedno šokirani, ker je komisija zavrnila združitev dveh velikih podjetij. Če želimo imeti takšne šampione v svetu, dobra podjetja, moramo tukaj zagotoviti ustrezne ukrepe. In državljani in državljanke Evropi tega ne bodo več eh, spremljali zaprtimi usti. Dovolj imajo politične nestabilnosti imamo pravila, res je, industrija se tega zaveda, ampak ta pravila ne nehno spreminjamo. Industrija si želi stabilnosti. In še nekaj, kar bi rad eh, povedal poročevalcu. Gre za vprašanje valute. Pravilno moramo upravljati z našo valuto. V interesu naše industrijske politike V Franciji smo sicer malce izolirani glede tega, ampak biti moramo izjemno previdni, ko obravnavamo eh, manedžersko eh, politiko, upravno politiko. Ne smemo delovati tako, kot smo leta 2008 in 2009. Previdni moramo biti sedaj, kot eh, izhajamo iz krize v naslednjih nekaj letih. Previdni moramo biti pri upravljanju. Ne smemo biti več naivni. Zbuditi se moramo in prisluhniti mnenjem mednarodne trgovine v tem dosegu. Hvala lepa, gospod Tudi. Kristjan Heller. Hvala, dragi kolegi. Veliko stvari je že bilo povedano, tako da ne bom povedal nič splošnega, ampak dal posamezna dopolnila. Sam sem nekoliko previden, ko gre za prevelik entuzijazem pri industrijski politiki. Ne v Aziji, ne v Severni Ameriki industrijska politika ni bila tako zelo uspešna. Gre samo za rezultat, kaj je treba razrešiti. In če si pogledate dane številke OECD-ja, in tudi tu bi moralo biti poročilo močnejše, potem so zadeve zelo jasne. Vidimo, da povsod po svetu pada izobraženost, pada pripravljenost naložb in imamo najvišje kapitalske stroške in smo najbolj regulirano območje na svetu. In če bomo vse to, potem je vprašanje, ali se bomo tega lotili z industrijsko politiko ali pa se bomo lotili teh tem, ki sem jih omenil. Povsod tu je treba nekaj spremeniti. Prav tako moramo vedeti, da so možnosti Evropske unije na vseh teh področjih omejene, ampak zato bi se moralo poročilo bolj osredotočiti na to, kaj pa lahko naredimo. Danes se bomo pogovarjali tudi o programu Horizon 2020, kjer vidimo, da bomo lahko rezultate v najboljšem primeru zamrznili na sedanji ravni in vedno več tudi reguliramo, vedno več. Tudi komisija je deklarativno povedala, da želi zmanjšati to preveliko reguliranost in mislim, da tudi parlament tukaj ni mogel narediti kaj dosti. Tudi na drugih področjih, če pogledamo, koliko inštrumentov uporabljamo. Ne vam dam samo en primer. V tem parlamentu se recimo ne moremo dogovoriti o tem, kako bomo definirali velika ter majhna in srednje velika podjetja. Namreč sedaj imamo definicijo za majhna podjetja, ne pa za majhna in srednje velika. Torej, če pogledamo, kje je večina proizvodnje, to ni pri povsem majhnih podjetjih ali pa pri velikih konglomeratih. Tisto, kar lahko naredimo, je to, da za že obstoječa podjetja ustvarimo najboljše možne pogoje. V tem parlamentu pa nismo zmožni rešiti vprašanj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 vprašanje konkurenčnosti, kako okrepiti našo konkurenčnost. Govorili ste o tem, kako razvijati industrijo. Ampak mislim, da moramo najprej analizirati trenutno stanje. Jasno moramo vedeti, kateri sektori so sekundarni in kateri so primarni, katere moramo obravnavati prednostno. Pri nekaterih sektorjih lahko zgolj uvažamo določene proizvode, pri drugih sektorjih pa lahko resnično zagotovimo večjo konkurenčnost. Mislim, da eh, si prepogosto sami sebi čestitamo, zadovoljni smo sami s sabo, eh, ampak proizvajamo veliko zakonodajnih aktov, ki škodijo industriji. To je težava. In tukaj moramo zadeve izboljšati nismo vedno prijazni do eh, industrije. Ravno nasprotno. Zakonodaja, ki jo tukaj, tukaj oblikujemo, vodi k delokalizaciji. Seveda, ne eh, obenem pihamo na dušo industriji, pravimo, da jo ščitimo, ampak industrija beži v druge države. Še nekaj bi rada povedala. Področja, kjer se industrija razvija, tam izgubljamo to zemlišče. Ne gre le za to, da bi se tovarne eh, zapirale, ampak zemlišča, kjer so te tovarne obstajale, so sedaj v drugih rokah. Podariti moramo vprašanje nove tehnologije inovacij. Imeli smo konferenco inženirjev pred kratkim na Polskem in eh, tja so prišli predstavniki držav, govorili so o o energiji, govorili so o energiji, ki se bo proizvajala s pomočjo magme iz središča Zemlje. To je za nas raketna znanost. O čem govorimo? Zamujamo, nismo več gonilo razvoja. Vse, vse centre, ki jih imamo, bi morali posvetiti inovacijam. Hvala, komisijone. Hvala lepa, gospod Himler. Beseda ima komisija. Uh, Najlepša hvala, gospa predsednica. Komisija bi rada čestitela poročevalcu gospodu Bitikoferju za dobro, uravnoteženo, zelo zanimivo poročilo. Po našem mnenju poročilo dobro odraža tisto sporočilo, ki ga je podala komisija in ki ga je sprejela Evropska družba, Evropski državljani. Nekaj časa smo na industrijo pozabljali, sedaj pa imamo po našem mnenju eh, možnost, da dejansko naredimo korak naprej pri ponovni industrializaciji, ki je izjemno pomembna, če želimo, da Evropska unija ostane na eh, čelu razvoja v prihodnosti. Dovolite mi nekaj komentarjev. Najprej usklajenost pri sprejemanju odločitev. O tem moramo razmišljati, če želimo izboljšati učinkovitost naših ukrepov. Pri tem govorim o eh, horizontalni konsistentnosti. Eh, biti moramo usklajeni v vseh politikah. Na to smo včasih pozabili. Razvili smo določene instrumente, ki jih za to uporabljamo, eh, naprimer potrjevanje konkurenčnosti. Te instrumente sedaj uporabljamo pri sklepanju sporozumov ZDA. Imamo tudi druge instrumente, naprimer eh, fitness checks in podobno. Drugi element, na katerega moramo paziti, paziti so cene energije, stroške energije. Biti moramo konkurenčni. Če želimo biti konkurenčni, moramo paziti na različne komponente. Energija ni edina komponenta, ampak sedaj cene energije ne delujejo v prid industrializacije Evrope. Zato moramo tukaj nekaj storiti, biti moramo stroškovno učinkoviti. Uh, učinkovito moramo uporabljati materijale in vire, ki jih imamo na voljo pri proizvodni. Eh, biti moramo tudi učinkoviti, ko gre za, naprimer, stanovansko politiko, za eh, gradbeništvo v industriji. To so pomembni elementi v poročilu in na to še en zelo pomemben element. Eh, element južne Evrope pomisliti moramo na to, kaj se je zgodilo z notranjem, notranjem trgom. Veliko je vrzeli, ki smo jih že identificirali. To je jasno uh, na področju finančnih trgov, kjer so finančni pogoji popolnoma različni glede na posamezno državo. Ugotoviti moramo, kaj se dogaja z notranjim trgom, glede na to, katere, katera neravnovesja smo do sedaj identificirali bolje moramo razumeti, zakaj je tako dolgo trajalo, da smo se povrnili k gospodarski obnovi. V ZDA je bilo ustvarjenih 300 tisoč delovnih mest na področju proizvodnje v zadnjih nekaj letih. Pri, eh, pri nas pa delovna mesta še vedno izgubljamo. Ugotoviti moramo, zakaj se to dogaja in na to bomo morali skladoma spremati ustrezne ukrepe. Ampak še enkrat čestitam gospodu Bitikoferju za njegovo odlično poročilo. Hvala. Bene, la parola. Dobro. Za zaključek dobi besedo še gospod Bitikofer. Hvala, gospa predsednica. Najprej bi se rad zahvalil kolegicam in kolegom ter tudi predstavnikom komisije. Hvala za pripombe in za vaše mnenje. Prepričan sem, da imamo opravka ne samo zelo pomembno, pač pa tudi z zelo napeto razpravo. Kot prvo bi rad povedal eno in sicer to, kar je meni pri tej razpravi najpomembnejše. Tu sem zelo hvaležen vse tistim, ki so tudi to povdarili in sicer iti moramo po skupni evropski poti. Ne samo zato, ker imamo skupne kompetence, kar zadeva reguliranje, zato mi sploh ne gre. Hočem, da spodbujamo skupno razumevanje, kajti sicer bo vse tisto, kar počnemo s posameznimi ukrepi, ostalo razdrobljeno. Govore je bilo o koherentnosti. To je ključna beseda. Horizontalno pa tudi med posameznimi ravnmi ukrepanja tu moramo razmišljati skupno evropsko. Prepričan sem, da to potrebujemo tudi zato, ker svet okoli nas ne čaka, da bo Evropa razrešila svoje notranje teme in probleme. Če si pogledamo Kitajsko, ZDA ali pa Korejo, Japonsko, vidimo, da so tam bolj energični v svojih prizadevanjih za posodobitev industrije. In tukaj ne gre samo za neke napisane programe. V, na japonskem recimo iz potrebe sicer začenjajo to razpravo, vendar pa sedaj zelo energično ukrepajo na področju energetske učinkovitosti. Prosim. Gospod Eller. mislim, da napačno gledate na probleme. Sam sem si zadevo ogledal nekoliko pobliže in moram reči, da je pravzaprav presenetljivo, kako zelo Japonci skupaj z gospodarstvom, skupaj z vlado ukrepajo in se odzivajo na te nove izzive. In izkušnje industrijskih tekmecev ne smemo zaničevati ali zmanjševati njihov pomen. Sicer pa sem prepričan in to bi rad še enkrat povedal, nisem mnenja, da mora biti cilj to, kar je komisija zastavila kot svoj cilj v naslovu, namreč, da se delež industrije v BDP-ju zviša na 20 odstotkov ta cilj bi lahko dosegli z ukrepi, ki smo jih sprejeli že do sedaj. Mislim, da moramo biti bolj ambiciozni. In nekaj, česar nisem razumel in tu bi se rad odzval na nekatere kolegice in kolege, ki so dejali, da bi konkurenco morali zmanjšati znotraj EU. Tega enostavno nisem razumel. Kaj to pomeni? Ali to pomeni, da nočemo poglobiti notranjega trga? Če bi to bilo sporočilo, potem bi po mojem mnenju to bila napačna pot. Druga pripomba. Lahko smo še tako kritični, gospod Rojl, glede naših napak. In tu priznam, priznam krivdo, da nisem naredil popolne analize krize in pri 2500 znakih tega od mene tudi ne morete pričakovati, ampak ob vseh napakah, ki smo jih naredili, pa zdaj ne moremo hoditi naokrog in govoriti, da po inovacijskem Bloombergovem indeksu, če primerjamo vse države sveta, med desetimi je šest držav članic iz EU. Torej, šest držav je članic EU. To pomeni, da v Evropski uniji vsekakor imamo ogromno, na čemer lahko gradimo naprej. Prepričan sem, da bi bilo narobe, če bi razvoj, ki smo ga dosegli v preteklih nekaj letih, enostavno zanikali. Morda bo pa treba pogledati, kje so naše močne točke, kateri primeri so tisti, ki so uspešni. Švedska, Danska, Finska, Avstrija, Nemčija. To so tiste države, ki so bile po teh indeksih še zlasti dobro ocenjene. Mislim, da tudi to sodi v evropsko industrijsko politiko, da se ne zabarikadiramo za našimi nacionalnimi percepcijami, pač pa da resnično pogledamo, kje se kaže, po kom se kaže zgledovati. Gospa predsednica. Mislim, da lahko na tej točki zaključim. Že sedaj vidim, da imate v roki kladivce. Hotev sem odgovoriti tolikom kolegom. Eh, mislim, da ne bi prišel niti na pol poti, zato bom kar sedaj nehal in krivdo, da nisem odgovoril, zvalil na vas. <laughs> Dobro. Potem se bom jaz opravičila kolegom, zato ker niso dobili odgovora kolega Bojti Koferja ampak mislim, da se bodo kolegi izrazili tudi preko predlogov sprememb, ki jih lahko uložijo do 19. julija do 12. Besedo ponovno dajem kolegu Buti Koferju glede osnutka proračuna za leto 2014. Mislim, da je to stvar, ki jo lahko razrešimo v par minutah. Um. Spet jaz, kolegi in kolegice. Govorili bomo o proračunu za naslednje leto. Komisija je predstavila osnutek proračuna 26. junija in predlagane vsote odražajo nove zgornje meje večletnega finančnega okvira in se nanašajo tudi na predloge iz eh, meseca marca letos. splošno gledano ta proračun za naslednje leto prinaša zmanjševanje odobrenih sredstev za prevzem obveznosti pod vsemi razdelki, eh, razen v razdelku 1a. Ampak povečanje v razdelku 1a je absorbirano v velikih infrastrukturnih projektih in pa v sklopu instrumenta za bojezovanje Evrope. Preostali del tega podrazdelka, razen treh glavnih eh, velikih infrastrukturnih eh, projektov in pa instrumenta za bojezovanje Evrope, ta podrazdelek se v bistvu prav tako eh, zmanjšuje za več kot eno milijardo od leta do leta. Naj se navežem na besede nekaterih kolegov in kolegic v prejšnji razpravi, govorili ste o pomenu eh, razvoja in inovacij. Ta proračun za naslednje leto ne daje našega eh, denarja tja, kamor smo govorili, da ga potrebujemo. Komisija je poudarjala uh, boj proti brezposelnosti, še posebej med mladimi, imamo frontloading eh, za dostop do sredstev za MSP v prvih dveh letih, imamo tudi kosme, kjer se prav tako uporabljajo frontloading. Proračun je malce zapleten. Vsi podrazdelki se namreč ne skladajo s podrazdelki iz prejšnjih let, nekateri so novi, in vse podrobnosti zaenkrat še niso določene glede na nove eh, omejitve, nove meje. Tako da moramo zagotoviti še nekaj dodatnih pojasnil. Mislim, da bi morali pozvati komisijo, da čim prej pripravi natančnejši predlog, ki bolj detaljno oblikuje posamezne proračunske postavke trenutno, naprimer, ni mogoče glede na številke, ki jih imamo, eh, predvideti, koliko denarja iz obzorja 2020 bo na voljo za uh, pobude GDI v letu 2014. To je zgolj en primer. Plačila. No, v zadnjih dveh letih je bilo izjemno težko doseči eh, ustrezno raven odobrenih sredstev za plačila, kar škodi eh, smotrnemu upravljanju s financami proračuna. Pričakujemo, da bodo plačila za leto 2013 avtorizirana tekom tega leta in to popolnoma. nekatera plačila se eh, nanašajo še na prejšnja leta, kar pomeni, da morda ne bomo dosegli ustreznih ravni. Moji predlogi se osredotočajo zgolj na nekaj elementov. Zlasti, če bi svet predlagal dodatne reze in eh, tega še ne vemo, koreper se bo namreč odločil s pomočjo pisnega postopka 18. julija. Glasovanje bo potekalo v Ekofino 25. julija. Če svet predlaga dodatne reze, potem predlagam, da vsaj ohranimo predlog komisije eh, o odobrenih sredstvih v razdelku 1a, ki se eh, nanaša na na tiste naše pristojnosti. Drugič predlagam, da se poveča frontloading za obzorje 2020. Tukaj nekaj frontloadinga je, ampak ne dovolj, da bi zmanjšali vrzel med prejšnjimi številkami in predvidenimi izdatki za naslednje leto to vrzel bi morali zapu, eh, premostiti in zapolniti. Enako velja za kozme. Tukaj se, so se sredstva zmanjšala za 20 odstotkov, frontloading bi to zmanjšal za 10 odstotkov, ampak to še vedno, vsaj z našega vidika, ni dovolj. Tako da predlagam, da eh, to vrzel zapolnimo z dodatnim frontloadingom. Instrument za MSP je v višini 2,7 milijarde v obdobju sedmih let. Tukaj potrebujemo jasne proračunske postavke, ki identificirajo ta instrument. In pa Evropa, ki inteligentno ravna z energijo to je zelo pozitiven program, imamo dobre izkušnje, tudi ta program bi moral imeti eh, neodvisno, jasno proračunsko postavko. To je moj predlog. V zvezi s pilotnimi eh, projekti in pripravljalnimi ukrepi je nekaj kolegov in kolegic eh, pripravilo vse skupaj sedem predlogov. Nažalost pa komisija ni uspela vsaj za enkrat poslati ocen teh predlogov. Verjetno bomo te ocene dobili jutri. Zaradi eh, trenutne prakse, da pač spremljamo ocene komisije, za enkrat ne morem predlagati, katere predloge kolegov naj ohranimo in katere ne. Hvala. Grazie. Il collega Rubig, prego. Hvala, kolega Rubik. Hvala, gospa predsednica, hvala tudi kolegu Butikoferju. Moram reči, da gre za zelo zahteven program za pogajanja. Če si pogledamo namreč proračunski okvir za obdobje 2007-2013 in potem 2014-2020, vidimo, da je bil proračun zmanjšan za 3,4 odstotka do leta 2020, torej veliko zmanjšanje. Doma v naših državah te tendence ne zapažamo. Zato se sprašujem, zakaj. Prav tako sem mnenja, da ta osnutek velja obravnavati zelo kritično. Če si pogledamo Horizont 2020, če vidimo, kaj vse je bilo tu dodano in kaj vse je še treba dodatno plačati potem, je dejstvo, da pravzaprav ni nobenega zvišanja in tudi pri starem programu CIP vidimo še 3 milijarde, vendar pa je tu prišlo dejansko do zmanjšanja. Pozitivno pa je le nekaj in sicer je to pobuda za tako imenovani front loading za Erasmus Horizont in QSME vidimo, da je prišlo do sprememb pobuda, ki to dopolnjuje, pa je to da se skupaj s podeljevanjem kreditov obravnavajo tudi jamstva in da je vključena tudi Evropska investicijska banka in Evropski investicijski sklad. Vidimo, da je pri Evropski investicijski banki več milijard, tudi pri Evropski investicijski banki. Vemo, da ta posojila za majhna in srednje velika podjetja lahko predstavljajo močan vzvod do 100 milijard evrov bi bilo tu možno zagotoviti, pri čemer je multiplikator 1 proti 5 ali 1 proti 10. Od tega imajo največ majhna in srednje velika podjetja. In mislim, da 10 tisoč evrov jamstev bi lahko podelili za novo ustanovljena podjetja, tako da je tudi možno zagotoviti ustrezno zaposlovanje. Prav tako bi lahko razmislili tudi o drugih oblikah. Izvozno financiranje je potrebno postaviti v središče, namreč tu imamo jamstva, garancije, ki jih morajo zagotoviti in dejansko majhna in srednje velika podjetja nimajo zadostne kapitalske osnove po večini. In prav zato bi bilo v tem programu potrebno zagotoviti tudi to. Vem, da se tu lahko zanesem na poročevalca, vendar predvideni zneski še zdaleč ne zadoščajo. In tu se mi zdi, da bi zato morali postaviti težišče tako, da bodo jamstva, ki so tu potrebna za to, da bodo podjetja lahko delovala dejansko tudi zagotovljena. Sicer pa želim našemu poročevalcu veliko sreče in veliko uspeha pri pogajanjih. Hvala, kolega Eler. Hvala lepa, gospa predsednica, da lahko zelo nakratko spregovorimo o tem. To je tudi uvod v razpravo glede horizonta 2020. Najprej številke da bomo ostali objektivni. Komisija je tu poslala parlamentu nekatere številke, kjer piše, naj bi dejansko številke povečali za horizont 2020. Ne, ali je to napaka ali pa je to politična laž. Številke so nedvoumne. FP7, SIP če si to pogledamo, prejšnji proračun 59,2 milijard, če si pogledamo nove številke, potem vidimo, to cene so iz leta oziroma številke so iz leta 2011, 77,7 milijard. To pomeni FP7 2013 77,7 milijard sedaj pa 70,2. To pomeni, da je dejansko prišlo do zmanjšanja za 9,7 odstotkov. To ni nobena visoka matematika, ampak to so dejstva. In tu se želim zahvaliti poročevalcu, da je sprožil temo tako imenovane frontloadinga. Namreč to pomeni, da bomo leta 2014 padli pod številke iz leta 2013. To se ni zgodilo še nikoli, odkar imamo programe raziskav v Evropi. Vsi pa govorimo o tem, da je treba raziskovati, inovirati, tudi v pravkaršnji razpravi. Zato moramo doseči vsaj to, da v naših obzorjih ne bomo povsem izgubili naših težišč. To so samo besede. Namreč dejstvo je, da očitno tukaj pri fleksibilizaciji horizont oziroma obzorja niso vključena. Mislim, da če si pogledamo tudi naslednji proračun, norost je, da v krizi zmanjšamo denar za inovacije. In že sedaj, če bi zmanjšali številke, bi dejansko ne dosegli kaj dosti, ampak da sprožimo ta val, to je kritičnega pomena v tej konjunkturi in to je tudi signal finančnim trgom v Aziji in to je tudi signal evropski industriji. Druga tema, ki se želim dotakniti, pa je ponovn dotok v proračun. Z veliko muko smo se izpogajali in to je treba tudi dopolniti, da od 4 milijard, to je finančni inštrument, to, kar bomo izuzeli, da ponovno dobimo ta denar. Celotna ta retorika o revolvingu, vse to je očitno bilo za manj. Namreč svet je želel vse prihodke, ki jih dobimo iz takega finančnega inštrumenta, dati v svoj proračun. To je pravzaprav karikatura tega, kar so nam ponujali za fleksibilizacijo. Dosegli smo sedaj to stanje, vsaj kar zadeva naš tehnični paket, da ta denar ponovno pride v horizont oziroma v finančne inštrumente in to mora v večletnem finančnem okviru biti tudi utemeljeno, kajti sicer bo učinek ta, da denar izuzamemo iz proračuna za finančne inštrumente, bo to šlo v skupni proračun. Zato retorika, ki jo slišimo, sploh ne ustreza dejanskemu stanju pri pogajanjih. Dobro, besedo ima poročevalec za odgovor. Ja, Hvala lepa. Hvala gospodu Rubiku, kot tudi kolegu Elerju. Proračun, ki ga je parlament z večino sprejel, tudi če nas boli, torej tega ne moremo več korigirati. Očitno ne moremo olepševati negativnega trenda. Če si pogledamo samo številke. FP7. 2013 10 milijard horizont 2020-2014-2008. Tudi, če dodamo še 200 milijonov za frontloading, še to ne zadošča. In če dam vse to, kar imamo pod poglavljem ena, 125 milijonov in vse tisto, kar imamo v okviru inštrumenta fleksibilnosti, še vedno ne dosežemo status kvoja, ki smo ga imeli prej. Vprašanje pa je, če bi sploh to lahko uresničili. Tako da tu ne morem podpreti tega, kar pravijo kolegi. Vprašanje je, ali ta odbor, ampak o tem smo se že večkrat pogovarjali, lahko najde neka sredstva za to, da ne bo samo jamral, da se ne bo samo pritoževal, ampak ali se lahko naredi tudi nekaj, da potegnemo politične konsekvence. Do sedaj mislim, da še nismo imeli dovolj poguma za to. Seveda bom upošteval vse predloge, ki sem jih dobil. Bene, Dobro, hvala lepa. Naj spomnim vse kolege, da je datum za vložitev predlogov sprememb 20. avgust do 12. Hvala lepa. Prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda. To pa je dosje ODI. Razprava COP19, to soglasim poročevalke prestavljamo na popovdan, torej po ministrih in pred komisarko. Hvala lepa tudi gospe Hibner za njeno pripravljenost. Besedo ima gospod tudi. Merci, Hvala lepa, gospa predsednica. V tem trenutku še nimamo kakega dokumenta, to je bolj izmenjava mnen v zvezi z mnenjem, ki ga bomo pripravili v zvezi s tehnološko in industrijsko bazo Evropske obrambe. To poročilo je nekoliko specifično. Namreč, to poročilo je poročilo v skladu z pravilom 50 skupaj za pododborom za obrambo. Gre za to, da bi dobili mnenje Evropskega parlamenta pred zasedanjem Evropskega sveta. In sicer decembra meseca v zvezi z tematiko Evropske obrambe. Tako da to je nekoliko nenavadno. To ni poročilo na lastno pobudo za Evropsko komisijo v upanju, da bomo dobili zakonodajni predlog od njih. Ne, to je poročilo, ki ga uporabljamo za to, da preverimo politične ideje znotraj Evropskega parlamenta, to pa bo naslovljeno na predsednike držav in vlad. Dobili bomo mnenje IMK in tudi časovnica je zelo na tesnem, namreč po tej izmenjavi mnen bomo imeli sestanek poročevalcev iz političnih skupin in sam bom uložil svoj osnutek v prevajanje, tako da bomo imeli verjetno glasovanje v odboru konec septembra, začetek oktobra, glasovanje na plenarnem zasedanju pa novembra. Priporočam, da preberete študijo GD-ja za zunanjo politiko v zvezi z razvojem Evropske tehnološke in industrijske baze za Evropsko obrambo. Na podlagi tega, kar sem slišal od komisije, bodo seveda tudi oni želeli imeti besedo, bo pa 25. julija objavljena publikacija na to temo. Če si pogledamo evropski obramni trg in svetovno obrambo, vidimo, da gre za ogromen trg 350 milijonov evrov. V Evropi imamo približno 20 odstotni delež. Tu se moramo vprašati, ali je evropsko popraševanje dovolj veliko, da lahko z njim zadostimo našo tehnološko in industrijsko bazo in ali je naš trg prilagojen konkurenci, ali lahko odraža inovacije in ali ne bi bila dobra ideja, če bi imeli neodvisni evropski organ, ki bi bil pristojen za nadzor nad trgom. Vključiti moramo vse deležnike, še zlasti mednarodne, in prav tako moramo postaviti vprašanje, kar se že sedaj sprašujemo, ampak morda bi morali vprašati še bolj konkretno, ali ne bi zagotovili obramnega sistema, ki bi bil primiren za sedanje izzive, s katerimi se soočamo. Ali ne bi bilo potrebno zagotoviti tudi možnosti mednarodnih konzorcijem. Trenutno imamo samo nekatere skupine, BAA, Finmekanika, naprimer. To so skupine, ki imajo mreže podizvajalcev in sklenjenih partnerstev z majhnimi in srednje velikimi podjetji. Gre za elektroniko, vesolsko tehnologijo, izstrelke in tako dalje. In če zaključim svoj uvod, gospa predsednica, v tem trenutku je jasno to, da z Lizbonsko pogodbo imamo neko vojaško solidarnost vseh držav, ko gre za zaščito evropskega ozemlja. To temeli na vojaški solidarnosti v skladu z petim členom tudi nekaj podobnega, kot je pogodba NATO. In videli smo v preteklosti, da vsakokrat, ko je prišlo do upadov na posamezno ozemlje, je skupna obramba bila takojšnji strateški cilj. Zato, če upoštevamo kompleksnost današnjega sveta, je ključnega pomena, kako se bomo organizirali, na kakšen način. In tu je ključna tudi naša tehnološka in industrijska baza. In kako se bomo financirali, da bomo najboljši na svetu, zlasti, ko gre za znanstveno tehnologijo, ki je nujna za zagotavljanje varnosti, pa tudi za materijale z dvojno namembnostjo. To so materijali, ki se lahko uporabljajo tudi v civilne namene. In potem je to vprašanje financiranja. Ko govorimo o političnih dogovorih za večletni finančni okvir, Tu seveda ne moremo doseči napredka. Imamo pa tudi dogovor glede revizije leta 2016. Če nam uspe pridobiti večino za to temo, potem bi bilo pametno, da bi zagotovili, da bomo o tem razpravljali tudi pred volitvami. Namreč potem bomo imeli nov parlament, novo komisijo, nov svet, morda bo združeno kraljestvo zapustilo Evropsko unijo nikoli se ne ve. Oni imajo drugo največjo vojsko. In dejstvo tu je, da moramo pogledati, ali ta ideja industrijske obramne baze, ali to v političnih krogih sploh podpirajo in ali lahko pridobimo Večino imamo Evropsko obramno agencijo, ki je pripravljena odigrati še neko dodatno vlogo, imamo nacionalne proračune, ki so omejeni. Skratka, pogledati moramo, v kolikšni miri lahko svoja sredstva združujemo, zato da bomo v Evropi ostali najboljši znanstveno, tehnološko in tudi z vidika naše vojaške baze. To so vprašanja, ki jih moramo preučiti, gospa predsednica. Zelo me zanima, kaj bodo povedali kolegi. Seveda bo povsem vojaška vprašanja obravnaval pod odbor za obrambo. V našem odboru pa se bomo ukvarjali s temami, o katerih sem pravkar govoril, predvsem znanstveno, raziskovalno vprašanje in do neke mere tudi energetika. Gospod Gerek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 tudi skupen industrijski obramni sistem. Vendar pa je to še vedno zelo daleč. Nacionalni sistemi so namreč zelo dobro zaščiteni z nacionalnimi zakonodajami. In ravno zato so nacionalne obramne industrije zelo hermetične. Vsaka država ima zelo zaščitene sisteme, v katere je težko prodreti. Drugi problem pa je naša dediščina. Dediščina, ki nam jo je zapustila naša zgodovina in dva nasprotujoča si pakta. Nekateri smo bili v Varšavskem paktu, po drugi strani pa imamo povsem drugačno realnost, ki je bila prisotna na druge strani. Tako da je med nami še vedno veliko razlik, tako z vidika tehnologije, kot tudi standardov. In ravno zato, zlasti, ko govorimo o standardih, potrebujemo sodelovanje. Vzemimo si recimo vprašanje streljiva mislim, da bi morali nekoliko zbližati naše zakonodaje. Tukaj gre za zelo resne vprašanja, recimo, ko gre za dobavo streljiva. Naši standardi bi skratka morali biti skupni. In podobno kot pri vsaki drugi temi, imamo vedno razhajanja. Mislim, da bi bilo zelo koristno, če bi lahko ustvarili, poiskali sinergije, da bi poiskali, kaj nam je skupno. In moram reči, da tudi 20 odstotkov od teh 350 milijard je dober začetek. Pa naredimo to tako na področju letalstva, kot tudi na področju kopenske vojske ali pa oklepnih vozil. Da, zakaj pa ne? Mislim, da moramo biti pripravljeni, da se o tem poglobljeno pogovarjamo. Jutri imamo sestanek, če se ne motim. Gospod Odi, bo organiziral tudi sestanek. Hvala, kolega Butikofer. Hvala, gospod predsednica. Mislim, da bo to zelo pomembno poročilo kolega Galerja iz Afeta, ampak moram reči, da sedaj še nič ne vem od kolega Galerja, v katero smer bo šel. Zato moram nekoliko špekulirati in tudi ne vem. Nič o sestanku poročevalcev v senci in sicer v zvezi s tem, o katerih tekstih naj bi se sploh pogovarjali. Mislim, da gre za pomembno temo, kajti problemi, o katerih se pogovarjamo, so prastari, premajhne zmogljivosti, tako kar zadeva skupno obramno politiko. Tudi, če si pogledamo NATO, te problemi so poznani vsaj že 40 let, še iz časov hladne vojne, pa tudi v Libiji se je to ponovno pokazalo. Težava je, po mojem mnenju, v glavnem v tem, da države članice ustrajajo pri nacionalnih obramnih industrijah, kar je anahronizem. Neučinkovitost, prevelike zmogljivosti, korupcija in tudi nacionalno osko gledanje, ne toliko pomankanje denarja. Če si pogledamo denar, ki se troši v tej panogi, potem bi lahko gospodarjali s tem denarjem bistveno bolj učinkovito, če bi naša gledanja bila drugačna. Žal ne vidim, kako se bo to na kratek rok spremenilo, kajti če si pogledamo, kaj se dogaja od tret, 300 predlogov, ki so jih predstavniki vojske sami dali na mizo, se jih uresničuje samo 11. In zato se sprašujem, ali ne bi morali biti tako radikalni, da bi rekli, da bi Mm, člen 346 odpravili. To je člen, ki jamči državam članicam, da zaradi nacionalne varnosti lahko svojo nacionalno vojaško industrijo počnejo to, kar hočejo. Če bomo ostali pri tem členu, potem ne bo Evropa nikoli niti blizu prišla temu, da bi bila bolj učinkovita, kar zadeva potrošnjo virov in kar zadeva zapolnitev eh, vrzeli na področju učinkovitosti. Zato sem mnenja, da bi bilo smiselno in sam se tudi veselim tega, kar bo predlagal kolega Galer, ker vem, da je tudi njemu ta problem zelo pomemben. Ni pa prav, da tu in tam nekoliko opilimo robove v tem procesu, ki sam po sebi ne vodi nikamor. Mislim, da moramo res pripraviti nek dokument, ki bo odpiral nova obzorja, kajti sicer se bojim, da bomo močno zaostajali za našimi potrebami. Kolega Tošenovski. Dikuji, pani predsedkinje. E, eh, ja se pripojim. Hvala lepa, gospa predsednica. Podpiram to, kar je povedal gospod Odi pred dvema letoma sem bil tudi sam poročevalec za tematiko obramne industrije in takrat sem spoznal, kako zelo zapleten je ta sistem, ki ga imamo na področju obramne industrije. Dejansko sploh nimamo odprtega trga, kot so povedali kolegi. Gre za izjemno specifičen trg, prav zaradi vseh nacionalnih postopkov, ki obstajajo. Vendar pa obenem govorimo tudi o ogromni gospodarski panogi, ki jo predstavlja obramni trg in zato iskanje nekih razumnih rešitev, s katerimi bi bolje upravljali z obramno industrijo, predstavlja težko nalogo. Po mojem mnenju države članice dejansko imajo različne pristope, različna gledišča, prepričan pa sem, da je to izjemno pomembna razprava in seveda moramo postaviti vprašanje, kako ukrepati na tem področju. Raziskave in znanost igrajo pomembno ulogo. Tehnološke inovacije so namreč izjemnega pomena. Znanost in tehnologija lahko postaneta tudi povezava na tem trgu, ki je izjemno razdrobljen v tem trenutku. Veseli me, da lahko ponovno delam z gospodom Odijem. Veliko smo se pogovarjali o tem, vem, da bo to zelo zapletena tematika, vendar pa bom sam s svojimi idejami prispeval, kolikor bom le lahko. Hvala lepa, kolega Eler vprašanje je bilo formulirano, kako se lotiti tega in kaj bo naredil tudi soporočevalec gospod Galer. Mislim, da moramo delovati kontinuirano in nadaljevati tam, kjer smo končali v preteklosti. Govorili smo že o civilno-vojaških zmogljivostih v Evropski uniji, potem je bilo tukaj poročilo Gualteri, kjer je bilo govora o varnostni in obramni politiki. Tudi tu je bilo poglavje o industrijski politiki in zato menim, da je skupno predvsem to, da vsi govorijo o evropski razsežnosti. Dejstvo je, da očitno tukaj obstajajo neke intencije. Je pa res, da zaenkrat Evropska unija nima nobenih kompetenc To pomeni, glavno vprašanje bo, ali se bomo zedinili o tem, da moramo še dodelati notranji trg in ali sploh potrebujemo notranji trg na tem področju. Rdeča nit bi po mojem mnenju morale biti evropske zmogljivosti, ne nacionalne. Mi kot Evropski parlament bomo potem imeli neko podlago, kjer bomo lahko lahko govorili o evropski eh, zunani in obramni politiki, ker imamo zadeve zelo jasno definiranje. Recimo, ko govorimo o komunikacijah, integraciji, o vsem tem, to ima svojo operativno, pa tudi politično plat. Ne nazadnje, pa to pomeni tudi, da potrebujemo notranji trg na tem področju če bomo z vidika strukture ostali na isti ravni, potem mislim, da se lahko odzivamo na to, kar že imamo. Ne smemo pa zaiti v to nevarnost, da se bomo spuščali v nacionalne dileme financiranja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 avevamo tentato di saltarla. V bistvu smo hoteli preskočiti komisija. Komisija je kdo, ki bi rad spregovoril o vašem imenu? Okay, na kratko, prosim. Zelo na kratko. Rad bi potrdil to, kar je bilo povedano v zvezi z prihajajočim sporočilom komisije. To drži. To sporočilo bo prijeto 24. ali 25. julija. Ta dokument bo potem predmet razprave v Vilni. Bi pa spomnil tudi na drugo poročilo, ki ga bo pripravila služba za zonanje delovanje. To bo poročilo, ki bo na voljo nekje konec septembra, v začetku oktobra in ta dokument bo govoril izključno o zmogljivosti ter skupni varnostni in obramni politiki. Vsi ti dokumenti naj bi se dopolnjevali in predstavljali input za Evropski svet decembra. Grazie. Hvala, kolega Udi. Hvala, gospa Predsednica ta izmenjava mnen nedvomno kaže na kompleksnost te tematike. Sam menim, da politično tolmačenje v 21. stoletju je povsem drugačno, kot smo zadeve politično gledano tolmačili v 20. stoletju. Razumem, nekatere poslance, ki skrbi to, kar počnejo države članice, kakšen je njihov pristop. Res je, da ko je govora o vojski, se verjetno moramo odmakniti od povsem nacionalnega pristopa. Predsedniki držav in vlad bodo morali povedati, ali tudi oni želijo, da obramba postane evropska stvar. Seveda moramo ugotoviti, kakšne bodo politične večine ob posameznih amandmajih. In ta naša sporočila bomo potem skupaj z našimi kolegi iz pododbora za obrambo posredovali Evropskemu svetu in videli bomo tudi, kaj se bo dogajalo v predvoljivnem obdobju. Tudi voljivci bodo povedali, kakšno je njihovo mnenje s svojimi glasovi. Ampak tisto, kar je jasno, je, da o obrambi, varnosti, zaščiti evropske integritete v 21. stoletju, o tem se ne moremo pogovarjati tako, kot smo se v preteklosti. Upoštevati moramo to, kar se je zgodilo, spremembe, ki so nastale, dejstvo, da smo v obdobju tranzicije in ravno zato moramo tudi mi sprejemati spremembe. Ne smemo se ukvarjati samo z letom 2013-2014, če se bodo predsedniki držav in članic odločili, bodi si združenim kraljestvom ali ne. Ne vemo, kaj bo naredilo združeno kraljestvo. Lahko se zgodi, da združeno kraljestvo zapusti Evropsko unijo. Govorimo o drugi najmočnejši vojski, ki je zelo pomembna. Pogledati si moramo, člen 346, ne vem, ali lahko tukaj kaj spremenimo. Mi nismo federacija, mi smo unija suverenih držav, ki bodo vedno lahko počeli to, kar želijo. Lahko se kaka država odloči za nacionalizacijo tega ali onega podjetja, lahko se neka država odloči zapustiti Evropsko unijo. Države članice se vedno lahko odločijo, kaj želijo narediti. Tisto bolj splošno vprašanje pa je vprašanje, varnosti in obrambe in ali obstaja tukaj neka evropska pot. In na tem mi delamo in tudi jutri na sestanku s poročevalci v senci ne bomo imeli nobenih dokumentov. Mi bomo izmenjevali mnenja bolj poglobljeno. Sam začenjam zbirati ogromno dokumentov, osnutek poročila bom potem poslal v prevod in potem bomo videli, skupaj z našimi prijatelji, skupaj s kolegom Galerjem, bomo pogledali, ali lahko dosežemo kompromise in kako daleč lahko gremo. Allora, grazie. Hvala lepa. Grazie, kolega Odi. Volevo ricord... Hvala, kolega Odi. Vse kolege želim spomniti, da je datum za vložitev predlogov sprememb 2. september 2013. Hvala lepa, kolega Eler. Ich habe nur einen ähm, techn Samo technični predlog imam. Seveda nismo križem eh, rok eh, oziroma seveda se zavedam, eh, da podaljšujemo razpravo in vplit. Um, Tolmačem je rekel, da se predstavi torej glasovanje na 22. septembra, ker poročevalca ne bo, da bi lahko obvestil usredno, ob, ustrezno nas a, o rezultatih. Mislim, da ni primerno, da bi rezultate leta in pol pogajanj predstavili preveč na hitro. Ne vem, ali se strinjajo tudi drugi poročevalci, da to preložimo na september. Tudi, če nam tolmači namenijo še dodatnih pet minut, a, mislim, da to ne bo dovolj, da m, mm, resno obvestimo vse o tej zadevi. Mislim, da iz, iz tehničnih razlogov to ni možno. Kolegica Rera Madurel, ta predlog se mi je zdel zelo modr, da bi septembra imeli razpravo, namreč danes ni časa. Tereza? No Hvala, gospod predsednica sama ne ogovarjam predlogu, ki ga je pravkar podal kolega Eler. Naj vas eh, opomnim tudi, da govorimo samo o krajši razpravi. Ampak eh, v septembra bomo, imamo predvideno tudi daljšo razpravo, tako da katerakoli možnost je zame v redu. Gotovo ne zdaj lahko skupaj s sekretarjatom najdemo čas za to, ampak zdaj to ni možno. Bi pa rada popravila neko svojo napako, namreč. 2. september ni pravi datum. 2. septembra bomo imeli razpravo v zvezi z poročilom ODI. Datum za uložitev predlogov sprememb pa še ni bil določen. Še kar zadeva sestanek koordinatorjev včeraj, sprejet je bil dogovor med vsemi koordinatorji glede našega ravnanja in dogovorili smo se, da če sedem polnopravnih članov iz vsaj dve skupin nasprotuje, se to uvrsti na dnevni red ali pa če to naredijo koordinatorji, lahko sprožimo postopek za obravnavo delegiranega akta v odboru ITRE z glasovanjem. Ta postopek je bil tudi dan na voljo vsem kolegov. Potem dodelili smo tudi program Kopernikus, SD-ju in tudi štiri uh, mnenja in eno ustno vprašanje. To smo obravnavali in če nimate nič dodati, bi tu zaključili. Vidimo se ponovno ob 15. in takrat se nam bosta predružila ministra, potem COP19 in komisarka. Hvala lepa, vidimo se kasneje.